Guten Tag. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Pozdravljeni na zasedanju odbora za nadzor proračuna. Danes popovdne se bomo pri, najprej ukvarjali s dnevnim redom, kolikor vem, ni predlaganih sprememb, torej ga lahko sprememo. Kar zadeva sporočila, naj vas opozorim na naš novičnik in Eh, poleg tega nimam nobenih drugih obvestil. Tako da smo že pri tretji točki. Danes predvidevamo predstavitev analitične študije, ki prinaša oceno desetletnega delovanja mehanizma za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in Romunijo. Ta mehanizem poteka v pristojnosti generalnega sekretarijata in z njim smo se že večkrat okvarjali. Zdaj ta mehanizem obstaja že deset let in skupaj s koordinatorji smo bili mnenja, da je pomembno, da obravnavamo poročila o napredku in da se seznanimo s tem, kakšen beležek je, napredek je bil zabeležen pri tem mehanizmu. Z nami so predstavniki CSS, Centra za strategijo in evalvacije, ki bodo predstavili študijo, kar sami se predstavite in povete, kdo ste, izvolite. Najlepša hvala, hvala, da ste nas danes povabili, da predstavimo rezultate naše študije o mehanizmu za sodelovanje in preverjanje za Bolgarijo in Romunijo. Zelo smo hvaležni za to priložnost da spregovorimo o svojih ugotovitvah. Približno 15 minut bo trajala predstavitev. Po nekaj uvodnih prosonicah, ki jih bom predstavil sam, bom predal besedo kolegu Štefanu Krojceju, ki bo predstavil nekatere ključne ugotovitve za Bolgarijo in Romunijo. Potem pa bom na koncu sam dodal še nekaj splošnih zaključkov, kar zadeva obe državi. Okay, next one. Um, so just uh, to recap on. Dobro. Če povzamem, kakšen je namen današnje predstavitve oziroma študije, pravzaprav smo imeli štiri cilje. Ugotoviti učinek tega mehanizma na obe države v zadnjih desetih letih, specifično pa tudi kakšen napredek je bil dosežen eh, pri posameznih merilih. Uh, Namen je bil tudi preučiti napredek pri izvajanju priporočil, ki jih je podala komisija na začetku lanskega leta. In pa ne na zadnje smo želeli še obravnavati sam mehanizem in preučiti, kako deluje in kako učinkovito prinaša spremembe. Raziskavo smo izvedli v obdobju od avgusta do konca novembra lansko leto. Imeli smo razprave v obeh državah. Približno 25 posameznikov je sodelovalo v pogovorih v vsaki državi. Šlo je za predstavnike vlade, vladnih agencij, pravosodja, nevladnih organizacij, pa tudi eh, predstavnišev Evropske komisije. Prav tako smo se pogovarjali tudi na evropski ravni s komisijo, z generalnimi direktorati za pravosodje ter z Olafom. Potem, ko smo zaključili preiskavo, torej po vseh posvetovanjih in pogovorjih, smo potem organizirali delavnico v obeh državah, v Romuniji in Bolgariji ob koncu študije. Takrat smo se o ugotovitvah pogovarjali s ključnimi deležniki in predstavili tudi ključna priporočila. Samo nekaj, kar zadeva sam mehanizem kot tak. Uh, Kot verjetno meste je bil uveden leta 2007 kot pripomoček, s katerim naj bi odpravili pomankljivosti na področju vladavine prava v obeh državah. Podlaga za ta mehanizem eh, je vrsta meril oziroma ciljev. Šest jih je za Bolgarijo in štirje so opredeljeni za Romunijo. Gre za cilje na področju pravosodnih reform, boja proti korupciji in v primeru Bolgarije tudi v zvezi z bojem proti organiziranemu kriminalu. Kar predvsej sredstev je bilo na voljo tudi v podporo reformam eh, na tem področju v obeh državih, približno 81 milijonov evrov eh, doslej v Bolgariji in približno 150 milijonov evrov za Romunijo. To so sredstva iz evropskih strukturnih in naložbenih skladov, pa tudi iz ISEC-a. Program ISEC je dopolnilen program, ki podpira predvsem dobro upravljanje, eh, javna naročila in izboljšave na tem področju. Mehanizem kot tak temelji na misijah, na poročilih o napredku, na tehničnih poročilih in drugih dokumentih. Zdaj pa bom predal besedo kolegi Štefanu, ki bo predstavil ugotovitve za Bolgarijo in Romunijo, potem pa bom na koncu sam podal še zaključek. Najlepša hvala. Kar zadeva oceno Bolgarije, smo ugotovili, da napredek ni bil tako hiter, kot smo pričakovali pred desetimi leti, ko je bil ta mehanizem vzpostavljen in da precejšnje pomankljivosti ostajajo na treh ključnih področjih, torej boj proti korupciji, krepitev neodvisnosti pravosodja ter boj proti organiziranemu kriminalu. Vendarle pa je mogoče reči, da je ta mehanizem prispeval k ohranjanju povdarka in osredotočenosti na reforme kljub številnim spremembam v vladah v zadnjih letih, ki so upočasnile izvajanje nekaterih reform. Kar zadeva organiziran kriminal, je bil zabeležen dokaj dober napredek, kar zadeva pravosodne reforme, zlasti kar zadeva neodvisnost pravosodja, pa bo potrebno še kaj postoriti. Predvsem nekateri deležniki, s katerimi smo se pogovarjali, so bili zaskrbljeni zaradi volitev v eh, sodni svet in zaradi pooblastil javnega tožilstva. Poleg tega pa vseeno obstaja eh, eh, nekaj, kar je eh, močno primankuje, namreč eh, uspešen pregon in obsodbe na področju korupcije na visoki ravni. Načeloma obstaja politična volja za izvanje zadnjih priporočil Evropske komisije, ki so bila izdana pred približno letom dni, utegne pa to trajati nekoliko dlje, kot je pred letom dni predvidevala komisija. Če zdaj preidem na razmere v Romuniji, precejšen napredek je bil dosežen pri vseh štirih merilih, ki so opredeljena za Romunijo, zlasti to velja za neodvisnost sodstva. Podobno kot v Bolgariji, pa tudi v Romuniji manjka več ukrepov, zlasti za preprečevanje korupcije, predvsem korupcije na visoki ravni, pa tudi na lokalni ravni. Glede na to, da so številne pomembne reforme že bile sprejete, je zdaj potrebno zagotoviti predvsem, da te postanejo stalne in da se bodo v celoti izvajale ter da se beleži pozitivne rezultate. Obstajajo določeni znaki, da so ti rezultati že prisotni, Tako da smo predvsej gotovi, da, vrst, da tista priporočila, ki jih je komisija podala pred letom dni, se bodo uresničila in da se bo program za Romunijo lahko zaključil. To bi pomenilo, da bi se srednjeločno lahko ta mehanizem za Romunijo prenehal izvajati. Če pogledamo horizontalno vprašanje, ki so relevantna za obe državi, ugotovili smo, da je mehanizem prinesel koristno finančno in tehnično pomoč, ki, sta, ki so jo deležniki v obeh državah ocenili kot zelo dragoceno. Opazili smo tudi, da ni šlo samo za tehničen proces, ampak da je uspeh v veliki meri odvisen od politične pripravljenosti v vladah in med zakonodajalci v obeh državah za izvajanje reform, ne samo za zagotavljanje pravne države, ampak tudi za zagotavljanje ustreznega duha zakonodaje. Mehanizem je igral pomembno vlogo pri zagotavljanju odgovornosti vlad, kar tudi krepi vlogo Eh, nevladnega sektorja in vnaša zunanji nadzor nad reformnim procesom. Kar zdeva informacije, ki so vsebovane v poročilo o napredku komisije, menimo, da smo prijeli ustrezne informacije, da, eh, na podlagi katerih je komisija lahko predstavila svoje ugotovitve in da tudi tehnična poročila ustrezno predstavljajo razmere v obeh državah. Kar zadeva merila za obe državi, je bilo slišati nekaj kritik na račun tega, da naj bi bila merila preveč nejasna in da bi zelo, zato naj bilo težko ocenjevati dosežen napredek, ker naj bi bile mogoče različna tolmačenja glede tega, kdaj so merila dejansko uresničena. Nekateri so kritizirali komisijo, da je tekom desetih let ta merila spreminjala. Uh, In morda ni presenetljivo, da nekateri cilji, ki so bili opredeljeni pred desetimi leti, danes niso več aktualni. Zlasti je zelo težko ugotoviti, kdaj so reforme postale nepovratne, ali je to sploh mogoče. Eh, mogoče je seveda oceniti, ali prestanejo te reforme s premembo vlade in druga možnost je, da preučimo rezultate pregona, ko gre za primere z področja organiziranega kriminala in korupcije. V vsakem primeru prepričani smo, da je z vidika Evropske unije ta mehanizem koristen. Pomembno je zagotoviti pravno državo v vseh državah članicah, zlasti, ko gre za vzajemno priznavanje sodnih odločb. Prav tako pa je pomembno zagotoviti, da se evropska sredstva ustrezno porabljajo. Eh, pomemben pa je ta vidik seveda tudi za vlagatelje v obeh državah, ki tudi želijo zagotovilo, da pravna država obstaja. Zdaj pa predajam besedo nazaj kolegi za splošne zaključke. Torej, če dovolite, naj pozamem, kaj sva povedala. Naš zaključek je, da je ta mehanizem bil in ostaja koristen okvir za spodbojanje reform v Bolgariji in Romuniji. Dejav, deloval je kot katalizator za spremembe in reforme, ki bi se morda v nekaterih primerjih eh, vseeno zgodile, ampak bi verjetno njihovo izvajanje trajalo dlje. Torej, eh, mehanizem je pomagal pospešiti reforme in spodbujati spremembe. Predsejšen napredek je po naši oceni bil dosežen, kar zadeva merila za obe državi. Eh, morda je bilo tega napredka več v Romuniji kot v Bolgariji. In obe državi bosta do konca mandata sedanje komisije morali v celoti, morali v celoti izpolniti ta merila. Če se ozremo v prihodnost, so tu tri možnosti, ki so po našem mnenju primerne. Eh, prva možnost je status quo, torej da nadaljujemo z mehanizmom, kakršen je sedaj dokler ne bodo vsa merila v celoti izpolnjena in potem ta mehanizem nehamo izvajati. Druga možnost je, da se mehanizem spremeni ali pa tretja možnost je, da zazamemo posem drugačen pristop. Kar zadeva vse tri možnosti, menimo, da status quo morda ni najboljši način ravnanja. Eh, zlasti ne za bolj dolgoročno prihodnost, kajti kar nekaj napredka je bilo doseženega, potrebno je ažurirati podatke, oceniti dosežen napredek, pa tudi upoštevati razlike med obema državama eh, in njunega, torej razlike med njim, njunima pristopoma k tem pomembnim reformam. Druga možnost je, da bi sprejeli podoben mehanizem ali pa isti mehanizem z določenimi spremembami. To bi lahko vključevalo revizijo meril eh, in pa tudi fiksne roke za uresničitev eh, oziroma doseganje eh, teh meril. Ti roki bi morali se izteče v prihodnjih dveh letih, naprimer. No, ukraj tega pa bi si lahko predstavljali tudi bolj celovit uh, mehanizem za področje pravosodja ne samo v teh dveh državah, ampak tudi v drugih državah in to bi lahko temeljilo na paktu Evropske unije za pravno državo in temeljne pravice. Morda bi lahko eh, tudi okrepili Evropsko poročilo o boju proti korupciji ali pa celo razširili Evropski semester, da bi vključeval tudi te vidike. Tudi kakršna koli kombinacija teh metod bi prišla v poštev. Uh, Prav tako bi lahko širši pristop kombinirali z večjim povdarkom na ocenjevanju in sledenju eh, dosežkov eh, strani držav članic samih. S tem bi na nje priložili več odgovornosti za eh, samo izvajanje reform in doseganje meril. Če torej zaključim, lahko vse skupaj pozamem v dve sporočili. Kot rečeno, zdi se nam, da je ključno, da se ta reformni proces ne samo zaključi, ampak da se konsolidirajo in utrdijo spremembe, ki so že bile uvedene, zato da bodo reforme dejansko nepovratne. In pa drugič, kot je tudi že bilo omenjeno, ključni element za konsolidacijo napredka in za uresničitev eh, še odprtih priporočil je, da obstaja politična volja za spremembe in zdi se nam, da je to tisti ključni dejavnik. In moramo reči, da v obeh državah imamo uh, razlog za optimizem na podlagi tega, kar smo ugotovili? Z veseljem bomo odgovorili na morebitna vprašanja in še enkrat najlepša hvala za to priložnost, da predstavimo študijo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Vse to je zelo zanimivo in za nas pomembno, kajti napredek v obeh državah eh, smo dolga leta opazovali z različnih vidikov, In seveda bi, želel, bi želela tudi obema državama dati priložnost, da se izrečeta. E, tu je gospod e, Mongoro Tibu iz stalnega predstavništva Romunije pri EU in gospa Čabano Nomeja, ki prav tako prihaja iz stalnega predstavništva in gospa Simona Stinga, prav tako stalnega predstavništva. Zdaj samo vprašanje, kdo od vas bi želel besedo. Izvolite. Mulțumesc. <clears throat> Stimată doamnă președinte, onorați membri ai... Uh, Najlepša hvala, spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanki, spoštovani predstavniki držav članic in Evropske komisije, dragi gostje. Najprej bi se vam v imenu Romunije in romunskih oblasti rad zahvalil. Zahvaljujem se odboru za proračunski eh, nadzor, eh, kajti mineva deset let, odkar je mehanizem za sodelovanje in preverjanje v teku in hvala tudi pristojnim za predstavitev te študije. Najprej naj povem, da je bil ta mehanizem zelo pomemben zato, da smo lahko trajnostno napredovali v reformnem procesu. Tu imamo v mislih predvsem reformo pravosodja, boja proti korupciji in eh, neodvisnosti državnih organov v Romuniji. Študijo študija, ki je bila danes predstavljena, omenja napredek, ki je bil dosežen in izpostavlja tudi dejstvo, da mora reforme postati nepovratne. To je zelo pomembno. Reforme na področju pravosodja in institucij Eh, so se zgodile po zaslugi lokalnih akterjev ter eh, dobrem, po zaslugi dobrega sodelovanja med romunskimi oblastmi in komisijo. Seveda pa veliko dolgujemo tudi civilni družbi v Romuniji. Rezultati študije so podobni tudi rezultatom, ki jih je v svojih ugotovitvah zabeležila romunska vlada, kajti od uvedbe tega mehanizma v letu 2007 se je res marsikaj spremenilo. Tudi poročila o napredku Evropske komisije iz zadnjih let kažejo, da je večina meril in zadanih ciljev eh, bila prenešenih v nacionalne strategije in nacionalne politike. No, najverjetneje veste, da bi si romunske oblasti želele, da bi mehanizem za sodelovanje in preverjanje eh, v prihodnih mesecih nehal delovati. Tudi eh, kar zadeva priporočila eh, iz leta 2017. Eh, jih želimo čim prej uresničiti, zato da bomo lahko rekli, da smo program v celoti izvedli. In prepričani smo, da po zaključku tega koraka lahko s programom zaključimo in upamo, da bo naslednje poročilo komisije iz leta 2018 prišlo do iste ugotovitve. Romunski organi so prepričani, da bi zaključek tega mehanizma Romuniji dal priložnost, da se izenači z drugimi državami, ki eh, so tudi vključene v različne mehanizme, vendar gre tu za mehanizme bolj horizontalne narave. Upamo, da bodo naše reforme še naprej eh, predmet ocene in evalvacije eh, v okviru ocenjevanja evropskih politik. Najlepša hvala. Hvala. Eh, povabili smo tudi predstavnike Bolgarije, ki pa niso želeli priložnosti, da se oglasijo, tako da lahko zdaj predam besedo še ostalim članom. Se upravičujem, izvolite, pravi predsedujoča. Se opravičujem, predsedujoča, prvič se oglašam v tem odboru, tako da nisem vedel, kako prositi za besedo. Kakorkoli že, najlepša hvala. Se opravičujem, kdo ste, pravi predsedujoča. Sem predstavnik stalnega predstavništva eh, Bolgarije, sem eh, član ekipe za mehanizem za sodelovanje in preverjanje na našem stalnem predstavništvu. Dobrodošli. Najlepša hvala, hvala članom in članicam odbora, hvala komisije in hvala predstavnikom držav članic eh, za to priložnost. Eh, za nas je eh, dobrodošlo, da lahko prisluhnemo rezultatom študije. O teh rezultatih bom poročal tudi v Sofiji in lahko vam zagotovim, da tam marsikoga zanima, kaj uh, je ugotovila študija. Sam se lahko strinjam z večino vaših ugotovitev, da je mehanizem uh, deloval kot katalizator za pozitivne spremembe v Bolgariji, ter da je spodbujal tudi proces sodelovanja med oblastmi, civilno družbo uh, ter tudi Evropsko komisijo. Veseli me, da poročilo priznava dosežen napredek, naprimer na področju boja proti organiziranemu kriminalu, kjer beležimo dobre rezultate, tudi kar zadeva pravosodne reforme. Bi pa vam eh, tudi zagotovil, da je Bolgarija odločna doseči otipljive rezultate tudi pri tistih nekaj priporočilih, kjer so še potrebna nadaljna prizadevanja, namreč na področju boja proti korupcije. Na tem področju bomo v kratkem sprejeli ključen zakonodajni akt, ki bo institucionalno utrdil boj proti korupciji. Pozdravljam tudi, da ste konkretno omenili potrebo po eh, bolj specifičnih zahtevah in pričakovanjih do Bolgarije. Na podlagi že podanih priporočil iz januarja 2017 in eh, kot je omenil romunski kolega, Eh, se strinjamo tudi mi, da ko bo ta mehanizem zaključen, da mora tudi Bolgarija postati enakopravna z vsemi ostalimi članicami. Najlepša hvala. Hvala, hvala, da ste se oglasili. Najprej bom eh, dala besedo eh, članom odbora, kolega Pirinski iz Bolgarije, bo prvi, izvolite. Uh, thank you, Madam Chair. Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi sam naj eh, povem, da zelo cenim delo, ki je bilo vloženo v to poročilo in hvala tudi eh, predstavnikom obeh držav za prisotnost. Kot je bilo rečeno, je področje delovanja mehanizma za sodelovanje in preverjanje eh, področje, ki je ključnega pomena in je bilo ključnema, ključnega pomena tekom zadnjih desetih let, tako v Bolgariji kot v Romuniji. No, nisem posem prepričan, eh, kako je s to študijo, eh, datum tu je januar ampak ne vem, v kolikšni meri so upoštevali zadnje spremembe v Bolgariji na zadevnih področjih. Predstavnik eh, stalnega predstavništva je, predstavništva je omenil zakonodajo, ki bo v kratkem sprijeta. Tu gre za poseben zakonodajni akt, ki je posvečen boju proti korupciji, zlasti na visoki ravni. In Ta zakon je bil seveda predmet resne razprave tako v parlamentu kot v družbi. Ena najbolj perečih tem, o kateri je bilo veliko govora, je bilo, kako imenovati vodjo nove agencije, ki jo predvideva nov zakon. Opozicija je trdila, da bi to osebo moral imenovati predsednik države kot eh, neodvisna oseba večina v parlamentu in tudi eh, predlog zakona pa, predvid, pa pravi, da naj bi eh, vodjo agencije izvolili v parlamentu. Omenjam ta vidik, ker mislim, da je to v veliki meri povezano s tem, kar je bilo omenjeno. Gre namreč za neravno najboljše rezultate v naši državi, kar zdeva boj proti korupciji. Zakonodaja sicer obstaja, v zadnjih letih je bila sprejetih vrsta različnih eh, aktov, ki so, ki so ustanovili posebne organe za boj proti korupciji, ampak ta proces je v veliki meri eh, zastal oziroma je bil zelo otežen zaradi pad položaja političnih sil. E, namreč e, izglasovana je bila nezaupnica e, vladi strani opozicije ravno na podlagi pomislekov glede boja proti korupciji, ki naj ne bi bila ustrezno odpravljena ali obravnavana. Nažalost pa večina družbe v tem vidi bolj kot nek, bolj nek političen boj, kot pa nekaj, kar bi vodilo v skupno blaginjo in kar bi dejansko omogočilo odpravo korupcije. In to je resen problem. Po tej plati imam nekaj vprašanj za avtorje študije. Omenjeno je bilo, in to v veliki meri drži, da je sam mehanizem dela, deloval kot neke vrste katalizator. Ampak zanima me, ali je bilo gotovljeno tudi, da je uh, vsakoletno objavljanje poročil postalo neke vrste rutina, kar je zmanjšalo učinek posameznih ugotovitev in priporočil. Potem drugič, sprašujem se, In tu nisem posem prepričan, kaj, eh, kaj pravzaprav sploh je eh, Centr za strategije in evalvacije. Um, in na kaj so se osredotočali pri ocenjevanju boja proti korupciji, ampak zanima me, ali so se morda vprašali, kakšen je najboljši način boja proti korupciji v državah, kot sta Bolgarija in Romunija. Konec koncev gre za neke vrste specifična primera. Uh, ne vem, če je tu mogoče res govoriti o nekem primerjalnem pristopu v primerjavi z drugimi državami, članicami uh, Evropske unije, kajti gre za problem, ki je v različnih državah prisoten v različni meri. Zlasti so tu še zadnji izzivi, katerimi se sooča Evropska unija na področju pravne države in izvajanja pravne države v nekaterih članicah. V zvezi s tem se vsaj sam sprašujem, ali ne bi bilo morda vredno spremeniti povdarek eh, in zauzeti bolj primerjalen pristop pri ocenjevanju tega, katere države so bolj ali manj Uh, uspešne pri zagotavljanju dejanskega izvajanja pravne države. In pa še nekaj, v zadnjem delu te študije eh, imamo dve različici ugotovitev in priporočil in mislim, da v drugi različici je prisoten predlog, da bi morda uh, morali razmišljati o nekem prihodnjem mehanizmu. In pa v navezavi na svoji prejšnji dve vprašanji se sprašujem, ali so avtori obravnavali tudi poročilo boja proti korupciji, ki ga je predstavila komisija leta 2014. To je bilo eno in edino poročilo, potem ko je bila leta 2011 sprejeta odločitev, da naj bi se to poročilo pripravljalo vsake dve leti. Kajti, kot vemo, je nova komisija eh, pod eh, vodstvom gospoda Timmermansa poslala dopis odboru Libe, da naj takih poročil ne bilo več, ampak da naj bi pomisleke v zvezi z bojem proti korupciji eh, vključili v letna priporočila v okviru evropskega semestra. No, sam menim, da obstaja potreba po objektivni, nepristranski oceni tako mehanizma kot eh, izzivov kot takih, zato da bodo države lahko izvedle lasno oceno tako na podlagi primerjave z drugimi državami, kot tudi na podlagi razmer v drugih državah. To so moje pripombe. Hvala, kolegin Makovaj. Hvala lepa, kolegica Makovaj doamnă președintă um, Hvala lepa, predsednica. Prvo vprašanje avtorjama te študije je tudi edino vprašanje. Kako ste prišli do teh sklepov? Ste spremljali to, kar se je dogajalo leta 2017 v Romuniji. Ste videli, kako je pravosodje spreminjalo zakonodajo brez kakršnega koli dialoga s civilno družbo, pa tudi niso spraševali za nasvet tožilcev. Ste videli proteste tožilcev, ki so protestirali pred vrati tožilstva? Ste vse to spremljali? Kajti to, kar slišim iz te študije in citiram, neodvisnost sodstva je zagotovljena v Romuniji. Me čudi, lahko rečem, da to ne drži. Ni tako. Tako je bilo do konca leta 2016. Od eh, začetka 2017 pa to resnično ne velja več. Zakonodaja na področju pravosodja je bila temeljito spremenjena, tako da je pravosodje podrejeno politiki trenutna vlada med socialisti in Alde. To počne, zato so tožilci protestirali po delovnem času proti tej zakonodaji. Pa še nekaj. Tudi kazenski zakonik in ostala zakonodaja povezana s tem se spreminja. Korupcija. pa bo sedaj verjetno veliko laže raziskana. Bili so podani torej predlogi za to zakonodajo, zato, da bi kazenske postopke spremenili. Sedaj lahko dajemo podkupnine, lahko tudi plačujemo v imenu nekoga drugega. In to ne velja več za primer korupcije. Če pošljete svojega brata, naprimer, da bi izsilil izvajanje neke storitve, to ni več kazansko dejanje. Tudi predsednik Romunskega senata bi moral že davno pred sodišče zaradi napačne izjave. In kaj so storili v Romuniji 2017 glede tega? Podali so predlog spremembe tako, da so črtali iz kazenskega zakonika napažno, napačno, lažno pričanje. Kaj to pomeni? V Romuniji se lahko torej svobodno laže, lažno priča, to ni več kaznivo dejanje. To je bilo spremenjeno sprašujem vas tudi, ste se pogovorili z ljudmi, ste se pogovorili s protestanti. Sto tisoče ljudi je bilo na ulicah. Tako 2017, kot tudi letos. Pred kratkim vabim vas. V tretjem nadstropju imamo razstavo s fotografijami ljudi, ki so protestirali. Želijo si boja proti korupciji. Torej, stvari resnično vidim drugače kot v tej študiji. Resničnost je drugačna. Veliko je primerov, ki vam lahko podam iz kazenskega zakonika, naprimer preloga sprememb, ki potem, ko se jih enkrat sprejme, pomenijo raj v Romuniji za kršitelje. Ko bo to sprejeto, bo zelo enostavno kršiti zakonodajo in seveda se potem to sploh ne bo preganjalo. Naprimer, imamo zakonodajo, ki pravi, da se preiskav ne sme začenjati brez obvestila osebi. Kmalo boste obravnaveni. Tako bo to izgledalo v prihodnje. To je resnično šala. Te spremembe s tem, se vpliva tudi na sodelovanje med državami članicami. Naprimer, preskave, ki se izvajo v Nemčiji ali Španiji, bodo ostale na Romuniji, kajti Romuniji je potrebno takoj obvestiti osebe, ki so predmet preiskave in ki jih čaka sodni postopek. Vodja socialistične stranke je tudi pod sumom korupcije in pranja denarja. Ter neustrezne porabe 21 milijonov evrov evropskih sredstev. Seveda potem želi spremeniti zakonodajo tako, da bodo zavarovani, da bo torej vodja poslanske skupine socialistov v Romuniji, opran krivde. To se dogaja v Romuniji letos in to se je dogajalo lani. Politiki delujejo proti interesom Romunije za lastne interese. Ta država si ne želi biti država kriminalcev. Vsi si želimo biti enaki pred zakonodajo, pred zakonom, ne pa da so drugi, nekateri, bolj enaki kot drugi. Kar se tiče tega, imam krajše vprašanje. Nisem še slišala za ta institut, ne poznam vas, ampak eh, zanima me, ali ste že slišali, kaj je o tem, kako je bila. V nacionalno zakonodajo sprejeta ena od direktiv, ni še bila prenešena v nacionalno zakonodajo, obstaja samo na evropski ravni. Kolikor vem, vidimo, da 99 odstotkov te direktive še vedno ni izvedena na nacionalni ravni. Gre pa za zaplembo lastnih sredstev in tukaj moramo resnično paziti na to, da to, kar se uvaja na evropski ravni, da se to izvede tudi na nacionalni, da se prenese v nacionalno zakonodajo. Prav tako je komisija govorila o javnih naročilih, ko smo govorili o korupciji, ko smo govorili o prevarah in naj vas spomnim na to, da je pred tremi dnevi gospod Timmermans Romunijo kritiziral zaradi nazadovanja. To je bilo neke vrste upozorilo za nazadovanje v Romuniji zaradi sprememb kazenskega zakonika in kazenskih postopkov. Torej, prosim vas, vabim vas, da se pogovorite z ljudmi na ulici. Saj ste vsak dan tam in se lahko pogovorite z njimi, pa vprašajte, kaj mislite o tem. Kar se tiče vprašanja, ki ga imam za stalno predstavništvo Bulgarije, pa tole. Rezultati se vedno navajajo v številkah, glede na dosedanje zasluge, ne z besedami in številkami. Vprašanje. Koliko oseb je bilo zaradi korupcije postavljeno pred sodišče in koliko jih je bilo resnično poslanih v zapor? Hvala lepa. Ja, machen, das... Hvala lepa. Avtorja dobita besedo za odgovore. Prosim. Uh, thank you very much. Hvala lepa. Odgovoril bom na pripombe bolgarskega predstavnika. Mislim, morda tega nismo prav prikazali na prosovnicah, to boste videli v sklepih poročila, da resnično menimo, da je potrebno imeti bolj primerjalen pristop, nekakšen uh, lažji pristop, ki bo se dotikal tudi drugih držav članic in spregovorili smo o nekaterih možnostih, do česa bi to lahko vodilo. Govorimo o svežnju, o temeljih pravicah pravni državi. In to tudi ni bilo omenjeno na poslovnici. Protikorupcijska poročila, ki jih omenjate, se ne pišejo več in mislim, da bi to morda lahko ponovno začeli. Tako bi po tem mandatu komisije spremenili mandat, ki ga imamo do sedaj, v bolj ustrezen mandat za nadzor. V tem trenutku pa mislimo, da je pomembno nadaljevati s spremljanjem izvajanja reform, ki govorijo o nedavnih priporočilih Evropske komisije, ki so bila podana pred letom dni in to bi moralo ostati središču pozornosti vsaj za konec te komisije. In potem, če bodo doseženi otepljivi rezultati, otepljiv napredek, kar se tiče vseh ali večine teh priporočil, potem bi lahko gotovo premislili o tem, da bi nadomestili trenutni okvir mehanizma za sodelovanje in preverjanje z nečim, kar bi pokrivalo vse države. Samo besedica dve glede vprašanj, ki so bila zastavljena, kar se tiče Romunije. Da, vemo za demonstracije, ni nas bilo tam takrat, ampak seveda, slišali smo za njih. To je bilo nedavno in vemo, da celotno vprašanje, ali ta mehanizem ima ustrezen učinek, da je to zelo sporno in deli ljudi. To smo vzeli v ozir, eh, ko smo se pogovarjali z različnimi ljudmi v Romuniji. Želeli pa smo zagotoviti pregled zadnjih desetih let, glede na spremembe v tem obdobju. In smo menili in še vedno menimo, da obstajajo znaki za optimizem, vendar pa to ne pomeni, da ne obstaja tveganje, da bo prišlo do nazadovanja. Vemo, da se to lahko zgodi in upam, da je to sporočilo jasno v našem poročilu. morda bi končal s tem. Če pa bodo še kakšno vprašanje, pa lahko še odgovorimo. Kolegin Makovej. Ca Makovej, prosim. Zumesk. Je un om înțeles nimic din ce a spus. Hvala lepa. Žal nisem razumela prav veliko. Stega odgovora. Ali ste, da ste govorili eh, z ljudmi na ulici in da obstajajo sponavidanja. Ne, nič ni spornega. Zahtevajo si ustrezne pravne države, so proti korupciji. Naj vas spomnim na to, da v vseh poročilih mehanizmov za sodelovanje in preverjanje obstaja le jasna ločnica med institucijami, ki izvajo zakonodajo kot je protikorupcijski urad in politično voljo za boj proti korupciji. Jasna ločnica je med obema. Institucije delajo, zato so tudi ministri, ki so bili pred sodiščem, ki so sedaj v zaporu, ki so bili obsojeni. Imamo nekdanjega premijeja, pa predsednike nogometnih klubov, ki so za rešetkami medtem ko v Bolgariji in drugih državah v srednji in vzhodni Evropi morda ni takih primerov, pa seveda ne zato, ker ni korupcije. Bolj zato, ker ni pravih preiskav. Naj dodam, institucije v Romuniji, tako kot tudi poročilo mehanizmu za sodelovanje in preverjanje, delujeta, vendar pa politično voljo za boj proti korupciji skoraj da ni. V zadnjem poročilu zelo jasno vidimo, da je politična volja upadla. V bistvu je politična volja bolj za korupcijo in proti protikorupcijski zakonodaji. Do 2016 so vsi, ki so bili na oblasti, imeli težave pri legalizaciji take zakonodaje. Od 2017, kar so socialisti in alde na oblasti, pa se zdi, da nič več ni pomembno. Tudi, če nas bo Evropa kdaj pustila v nemar, tudi to jih ne zanima. Zato morate torej prebrati poročila zadnjih desetih let, da boste videli, da ni, ni tu nič spornega. Vedno je bila težava politična volja. Seveda, nihče si ne želi biti preiskovan na tem svetu, vendar pa politiki imajo včasih instrumente, da lahko to ustavijo. V nekaterih državah to storijo, v drugih pa ne. To je odvisno od časti politikov, bi rekla. Že leto dni v Romuniji te časti ni več. Vse skušajo storiti, da ne bodo prišli pred sodišče in da ne bo prišlo do zaprem. Še sama sem na seznamu zagovor kot poročavka ko preberemo poročili prek teh zadnjih, v teh zadnjih desetih letih, se vprašamo, kaj smo pravzaprav dosegli. Dobro, malo že napredujemo, to verjamem, ampak razmišljam in hočem vedeti, kako točno je to izgledalo. Da je mehanizem okrepil reformne sile v petih državah, to je jasno. S tem mehanizmom so doživeli podporo. To Verjamem. To je tudi profesionalizacija javne uprave. Tudi tukaj imamo ljudi, ki želijo uporabiti sredstva v skladu z evropskimi sredstvi, sicer jih bodo morali vračati. Prav tako imamo naročbenike, ki želijo napredek v obeh državah. To je gotovo res. Je pa škoda, da smo obe državi obravnavali enako. Državi sta zelo raznoliki, to sem sedaj videla tudi tekom časa. to, da smo obe metali v isti koš, je verjetno budilo tudi negativna čustva. Velika napaka je bila, da nismo Hrvaške dali v ta mehanizem. Zato je vaše priporočilo, da bi ta mehanizem razširili, zelo pomembno. Vprašanje je, v kateri smeri pa bi naj razvijali ta mehanizem, ne samo za Zahodni Balkan, temveč tudi za obe države. Mislim, da se moramo potruditi, da bomo za obe državi mehanizem še razviri, kajti tako bomo dosegali boljše rezultate. Sedaj pa imamo določeno težavo, o tem ste govorili, to je tukaj tudi jasno, to je stopnja politizacije, ki je od začetka neznanska. Spominjam se še predstavitev, ki smo jih imeli. Dejala bi, da je bila to zelo dobra predstavitev, ampak poj eh, pri tem je bil pa neverjeten. Še vedno nisem razumela, kaj pravzaprav smo dosegli, kaj smo dosegli v obeh državah in ali smo to dosegli trajnostno, je to nepovratno, to je zelo pomembno, nepovratnost. Vedno znova se moramo vprašati, ne dobro, kaj pa je v politiki nepovratno. Ampak vseeno. Rada bi vedela, torej, kaj je nepovratno in kaj ni. In pri katerih vprašanjih sploh ni napredka.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 po desetletnem opazovanju sem ugotovila, da velikih razlik ni. Kajti vsaka politična usmeritev ima svoje prednosti in slabosti. Zato torej o tem ne bom sploh govorila. Kolega Pirinski je tudi omenil boj proti korupciji. Vprašanje je, kaj bi lahko bolje storili tudi mi tukaj, da bi dosegli boljše rezultate. sedaj še vidva za odgovore, potem pa še generalni sekretarjat in seveda tudi predstavnik obeh stalnih predstavništev, če še želite besedo. Prosim, a še Monika Makovej, prosim. number of convictions for high level corruption and organized crime and secondly i want to make torej gre za število obsodb proti korupciji, rada bi izvedela številko. In potem še nekaj, kar je koristno za obe državi. Zelo veliko zakonodaje je bilo spremenjene, pa me zanima, ali je to kaj pomagalo. Na srečo, določeno zakonodajo imamo. Gotovo bi se to moralo nadrevati, spremljati vse zelo podobno, dokaj ne bodo vsi kriteriji izpolnjeni. Meri smo predstavitev tožilcev, številke mi lahko dokažemo, da imamo približno 30 ministrov, ki so bili poslani v zapor. Krok 90 poslancev parlamenta je bilo poslanih v zapor. Potem 88 sodnikov in tožilcev. Zapor rezultate imamo. To lahko dokažemo da institucionalno to deluje. Ampak seveda, spodbuda je bila tudi strani tega mehanizma. Politiki pa niso mogli storiti kaj dosti. Dobro, morda so imeli kaj priložnost, da niso dvignili imunitete za koga. Drugače pa je to delovalo. Govorim o političnih razmerah v Romuniji v tem trenutku zato, ker je v zadnjih desetih letih to najslabša sprememba, kar smo jo imeli. In zdi se, da ta mehanizem ni več pomemben. Timmermans pred dvema dnevoma je v sporočilu za javnost dejal, da se zdi, da puščajo ta mehanizem v nemar. Kot predstavniki ljudi bi morali bolje skrbeti za to. Sedaj politiki ne predstavljajo države, ampak ljudstvo predstavlja državo. Zato moram ponoviti. Mehanizem pomaga, želimo si, da se s tem mehanizmom nadaljuje. Ne vem, koliko časa bo ta politična opcija obstala. Potrebujemo pa ta mehanizem. Lahko dodajemo kriterije ali pa tudi ne. To, kar imamo že zaenkrat, je dovolj dobro. Sedaj pa resnično čakam na odgovor tudi bolgarskega predstavnika. Hvala. Okay, um, yeah, I just want to, uh, address... Hvala lepa. Kar se tiče nepovratnosti reform. Najprej, kakšen napredek je bil dosežen dejansko? Naj usmerim vašo pozornost na predvsej tabel, ki smo jih pripravili v poročilo o novih pravnih spremembah v zadnjih desetih letih v obeh državah. Kar se tiče nepovratnosti takih reform, pa tole, kot smo izpostavili v predstavitvi, se strinjamo, da je zelo težko reči, dobro, sedaj pa smo lahko pripričani, da so te reforme nepovratne. Nedavni dogodki v Romuniji, še prav posebno, gotovo kažejo, da je to nujno vprašanje. Vendar pa, pomembna je dejanska praksa glede obtožb in kazenskih postopkov, tako se potem kaže, da se ta zakonodaja tudi dosledno izvaja. Seveda korupcija obstaja, ne glede na to, kdo je na oblasti, vendar pa vseeno mislim, da je pomembno videti, da spremembe v vladi ne vodijo do tega, da bi sedaj država nazadovala, da bi torej reforme ne bile več nepovratne. In končno, vsaj v Bolgariji, v določeni fazi, kot je bilo izpostavljeno, vstajajo težave s sodnimi postopki, ki niso ločeni od političnega cikla in sodišča včasih čakajo do sodb do časa po volitvah. To je gotovo potrebno tudi izpostaviti, kajti le tako Če se bomo izognili, temu bomo imeli pravo neodvisno sodstvo. Morda še splošna pripomba, kar se tiče tega, kaj pravzaprav je nepovratno. To velja za obe državi. Verjetno je eden najpomembnejših elementov pri tem to, da so pričakovanja ljudi postala nepovratna. Govorili smo o demonstracijah in drugih izrazih nezadovoljstva in o tem, da bi morda lahko spet nazadovali. To je nekaj, kar je zelo pomembno. Mehanizem je, po, je pripravil okvir za ljudi, da lahko vedo, kaj lahko razumno pričakujejo, kar se tiče pravne države in obnašanja javnih organov. Mislim, da je to dvignilo ozaveščenost glede tega, kar se dogaja postopko samem, ki drugače ne bi bil tako enostaven. Torej, resnično mislim, da čeprav kot smo skušali že razložiti, je napredek, da pa to ni idealno, da obstajajo tveganja, bi dal nekaj, da je to verjetno nepovratno, da so nepovratna pričakovanja ljudi v obeh državah, kar lahko pričakujejo tistih, ki vodijo državo. Tako sedaj pa še predstavnik bulgarske vlade za odgovor na vprašanje in še za kakšno pripombo, prosim. You, uh, Hvala lepa, predsednica. Odgovor na vprašanje glede primerov korupcije žal nimam statističnih podatkov sabo, vendar pa lahko vam povem, da je število končnih obsodb že nekaj let ostane tri leta, če se ne motim, na enaki ravni. Kot tudi obseg zaplenjenega premoženja. Kolikor vem, od 2012 do danes je število končnih obsob ljudi organiziranega kriminala bilo med 20 in 72, ampak nima statistike, žal, sabo, glede teh dejanj. Torej, če bi lahko podali bolj natančne številke, bi bili veseli, če bi nam to lahko poslali. Gotovo imate kaj na voljo, torej mislite na nas, pošljite nam to, gospod Pirinski. Uh, Hvala lepa. Naj se odzovem na nekatere od vaših pripomb, kar se tiče nepovratnosti. Naj se navežem na to, kar je dejal gospod pred mano avtoštudije. Kar se tiče pričakovanj, res je. V družbi imamo jasno odločenost, ne samo pričakovanja, da bo prišlo do otipljivih sprememb v razmerah, ki se zdijo zaskrbljujoče. Tukaj bi rad opozoril na predvsem množične demonstracije v prestolnici in druge, ki so imele opravka zaščito okolja in razvoja smočarskega središča. Šlo je zato, da je bil sum moteče korupcije. Zakaj je šlo? Dejansko podjetje, ki je investiralo, je bilo offshore podjetje, to je zakonito offshore podjetje. Torej, argument je, trenutek, kje pa je težava. In to je torej ponazoritev tega, kar sem skušal povedati. Izkoreninjene korupcije mora upoštevati vse vidike mehanizma, ki omogočajo boj proti temu. Prav bi bilo, če bi dejanske prakse v določeni državi primerjali s celotnim ustrojem v določenih primerjih. Pomisleke demonstratov razumem, mislim, da ni dober izgovor, da imamo podjetje, ki je neko offshore podjetje, ki je registrirano, zdaj pa nam ne sme biti mar, čigavo to podjetje je in kaj počne. Ampak eh, legalno, torej zakonsko gledano, to ni kršitev zakonodaje gre pa za to, da se spremenijo pričakovanja, odločenost in da se bodo lotili dejansko to, kar najbolj skrbi ta odbor, neustrezne porabe evropskih sredstev. Kolegica Makovej, potem pa res avtor študije. Uh, um, Hvala lepa. Res je. In s tem se strinjam. Študijo se strinjam, kar se tiče enega od elementov in to je bilo izpostavljeno, kar se tiče nepovratnosti. Nepovratna je volja in želja ljudi, Romunov, da se jih ne izključi iz EU, da se izvedejo reforme in da bo pravosodje enako za vse, za politika in slehernika. Da se bo država razvijala še naprej, da se ne bo kradlo evropskih sredstev in tako dalje. Sicer pa je Romunija v tem trenutku resnično država številka ena. za emigracijo. In ljudje na ulicah demonstrirajo tudi v zastavah EU. Lahko vam pokla, pokažem fotografije. Veliko krat se pojavlja zastava Evropske unije. Poglejte, primer. Tukaj imamo to razstavo, zato sem zdaj sem prinesla prosim, tukaj drži to malo više. Poglejte, ta gospa se je zavila v evropsko zastavo in kot lahko vidite, vidite tudi razočaranje in obup na njenem obrazu. Vsak lahko začuti, da se dogajajo v Romuniji resnično pomembne stvari. Hvala lepa.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 bi želel pozdraviti to študijo. V glavnem se sklada za pristopom komisije. Komisija želi po desetih letih preučiti, kaj smo dosegli z mehanizmom za sodelovanje in preverjanje in kako bi lahko, lahko bolje razvili. Verjetno se vaš odbor spomni, da smo uh, lani v začetku leta pripravili poročilo, ki je obralo drugačen pristop v primerjavi z prejšnjimi poročili. Eh, podali smo nekako širši desetletni pregled, ki nam je omogočil, da smo bolj poglobljeno preučili spremembe pod površjem. Odločili smo se tudi za drugačen pristop v prihodnosti, izolirali smo določeno število ključnih priporočil, eh, katerih izvajanje bi omogočilo konec mehanizma CVM, če seveda ne bi prišlo do nazadovanja pri nekaterih ključnih vprašanjih. To je bilo zapisano v oceni januarja lani. No, um, poročilo kaže na to, da je prišlo do dolgoročnega učinka mehanizma, to se kaže tudi v študiji, ki ste jo naročili. Poročilo jasno izpostavlja določene posebne značilnosti CVM-a, eh, zlasti posebne okoliščine začetka tega mehanizma takrat je, bilo, je bilo, bila to nenavadna oblika sodelovanja, bolj nenavadna kot danes. Predvsem smo se tukaj eh, na naš, eh, eh, zanašali na nov pristop glede procesov sodelovanja z državami na nekaterih eh, zelo ključnih in občutljivih področjih. No, in ta naloga komisije se je še poglobila, razvijala. Uh, the, the kind of... In odtot tudi ta občutek, da je morda komisija kdaj šla morda predaleč in je preveč spremenila izhodiščne kriterije in merila. No, ampak vseeno se nam zdi, da smo uspeli ohraniti srčiko tega pristopa, s katerim smo začeli. No, kar se pa tiče določenih uh, ugotovitev, ki ste jih omenili poslanci in pa uh, avtori študij, verjetno se spomnite, da je da se je predsednik Juncker v lanskem govoru o stanju unije odločil, da bo letos pripravil dokument, v katerem bo preučil izvajanje eh, pravne države in ta izkušnja iz mehanizma za sodelovanje in preverjanje nam bo pri tem prav gotovo veliko pomoč. Torej, poročilo in način, kako poročilo povzema učinek CVM-a, torej jasno je, da je ta mehanizem imel določen učinek, seveda ni bil popoln, seveda ni ponudil odgovorov na vsa vprašanja. Seveda ta zahteva je bila, ta naloga je bila zahtevna. Predvsem je bilo pomembno, da smo pri tem mehanizmu ohranili osredotočenost. No, seveda je bilo vse skupaj odvisno od pripravljenosti na sodelovanje strani glavnih političnih akterjev v dotičnih državah. Menim, da smo tem ključnim deležnikom uspeli pomagati pri tem, da so lahko sodelovali z uh, vlado in pa tudi za civilno družbo. Tudi to je bil pomemben element v delovanju tega mehanizma. No, na koncu želim povedati še to, da se strinjam s tem, da je nepovratnost tega ključnega pomena in da je treba še naprej slediti um, razvojem dogodkov. Seveda nikoli ne moramo biti v to prepričeni vedno bo obstajal eh, pri tem določen dvom. No, ampak eh, seveda je pomembno zagotoviti kontinuiteto sledenja nadaljnemu poteku. No, vidimo, da imajo poslanci tukaj velika pričakovanja, tako poslanci, kakor tudi avtori in tudi ljudje imajo svoja pričakovanja. No, in eh, komisija je ugotovila, da so tudi državljani vzpostavili neko povezavo med eh, tem mehanizmom in pa njihovo pripadnostjo Evropski uniji. In to je ključnega pomena. Upamo, da je CVM uspel ponuditi vse na tem področju določene odgovore. No, eh, predvidevamo, da bo se mehanizem nadaljeval. Prav tako nismo dobili odgovorov glede tega, kaj je bilo z evropskimi sredstvi. Vem, da je tukaj tudi gospa Andreja Musket. Eh, morda lahko pove kaj več o tem. No, uh, vemo, da korupcija obstaja v obeh državah in boste sedaj rekli, da je korupcija povezana z vsem razen z evropskimi sredstvi, tega ne bomo verjeli. Eh, morda lahko kdo pove še kakšno besedo o nadaljnem razvoju tega mehanizma. Kako si komisija predstavlja nadaljevanje tega mehanizma, prosim? Well, our um, intention in the report of last year was- No, uh, v našem lanskem poročilu je bil izražen namen, da želimo biti čim bolj specifični pri naših priporočilih. Eh, našteti moramo jasen seznam korakov, ki jih je treba eh, izvesti. Seveda pa to zahteva tudi določeno stopnjo politične zavezanosti. Torej, od sedaj naprej bodo priporočila morda nekoliko bolj podrobna in uh, zahtevala bodo tudi konkretna prizadevanja. To je ključnega pomena pri našem razmišljanju. No, pa še nekaj je pomembno pri naših priporočilih. Priporočila smo želeli osredotočiti na vzpostavljanje okvirov in institucionalnih uh, povezav, tako da bo to dobilo nekakšen stalni karakter. Institucije bodo povabljene k temu, naj prevzamejo odgovornost. In upamo, da bo to prispevalo k um, vzdržnosti tega mehanizma. Seveda se ne morete zanašati na mehanizem, ki je usiljen od zunaj. Ne, treba je razviti uh, institucije in pa ključne akterje znotraj teh dveh držav. Ti morajo prevzeti to nalogo. To je bil torej naš pristop. Skušali smo predvsem poskrbeti za razvoj tega eh, občutka, da je to delo možno ponotraniti, da se je možno zanesti tudi na to, da bodo domače institucije sedaj prevzele to vlogo. Ja, Hvala lepa. No, um, ni mi še jasen odgovor na vprašanje, kako nadaljevati, ampak verjetno se bomo lahko o tem še posvetovali, kaj bi bilo najbolje narediti za to, da bi nadaljevali s tem in da bi dobili tudi boljše podatke, eh, ko gre recimo za evropska sredstva. Zahvaljujem se Hansu Lisu, eh, avtorjem eh, študije. Hvala tudi predstavnikom stalnih predstavništev obeh držav. Sedaj pa nas čaka točka 4, gre za posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, operativna učinkovitost kriznega upravljanja ECB za banke. Mm, poročevalec Evropskega računskega sodišča eh, je Kevin Cardiff um, našo poročevalko nadomešča gospod Pirinski. Besedo dajem gospodu Kardifu za 10 do 15 minut. Izvolite. Thank you. Um, I'll be brief. Um, Hvala, kratek bom. Vesel sem, da lahko pripravim naše posebno poročilo o učinkovitosti kriznega upravljanja ECB. To je tretje poročilo, ki si ogleda sistem, mm, nadzorni sistem bank. O tem smo poročali že leta 2016. O sistemu, um, kako reševati ali sanirati banke in kako ravnati v primeru, ko so uh, banke pred uh, propadom oziroma bankrotom. Pri tem poročilu smo pregledali operativno učinkovitost ECB-a eh, e pri eh, upravljanju specifične nadzorne naloge kriznega upravljanja. Eh, to vključuje vnaprejšnje načrte sinacije, ki jih mora spostaviti banke, zato da so pripravljene na krizne razmere. Vključuje tudi ugotavljanje poslabšanja finančnega položaja banke in po potrebi uporabi pobastila za zgodne posredovanje. Ugotovili smo, da je ECB vzpostavljen opravila svojo nadzorno vlogo za postopke kriznega upravljanja, organizacijska struktura ECB in pa njeni viri eh, so zagotovili ocenjevanje načrtov sanacije in pa nadzor nad bankami v krizi, torej ta nadzor je zadovoljiv. Smo pa ugotovili, da tukaj obstaja tudi nekaj pomankljivosti, zato smo podali nekaj priporočil. Eh, torej, najprej. Ehm, ECB je uh, zagotovila ustrezne um, postopke predložitev in pa ugotavljanja uh, nepravil. Vseeno pa bi morali eh, zagotoviti um, boljše načrtovanje sanacij in zagotoviti dodatne smernice o kalibraciji okazalnikov v načrtih sanacije. Uh, Operativni okvir ECB ima uh, tudi določene pomankljivosti, predvsem v izvajanju v praksi. Um, Um, tako ECB nima ustreznega uh, uh, okvira. Um, vedeti moramo, kakšni so najboljši ukrepi, ki jih je treba uporabiti v specifičnih scenarjih. No, kaj narediti v primeru banki propadajo ali bodo verjetno propadle, treba uh, izboljšati priporočila, tako da, bodo o tem bolje obveščeno, da bo o tem bolje obveščeno tudi osebje. Uh, ECB tudi ni dala na voljo vseh dokazov, vseh podatkov, ki smo jih uh, potrebovali. Uh, no, o tem ne bom govoril na dolgo in široko, samo na kratko. Nekatere uh, informacije so bile uh, okrnjene ali pa jih spoh nismo dobili, zato nismo uspeli v celoti določiti operativno očinkovitost kriznega upravljanja ECB-ja v praksi. Še nekaj besed o sistemu, v okviru katerega deluje ECB, SRB in pa ECB bi morali dobro med seboj sodelovati. Zato, da bi sistem dobro deloval, ugotovili smo, da ima trenutni okvir nekaj pomankljivosti. SRB ne dobi dovolj informacij na redni osnovi strani ECB. Eh, to seveda potrebuje pri svojih načrtih reševanja. Eh, večina komunikacija med e SRB in pa ECB po, eh, pokriva MROU, ki ga je treba izboljšati. Ugotavljam, da sta eh, e SRB in pa ECB pripravljeni izboljšati ta način komuniciranja. To pozdravljamo, treba bo morda poskrbeti tudi za določene pravne spremembe, kot zakonodajalci se verjetno um, zavedate, da se smo predlagali eh, bolj eh, avtomatično izmenjavo informacij med nadzorniki in pa SRB-jem. Torej toliko z naše strani, gospod predsedujoča, in hvala lepa, da ste nam dali besedo. Ja, herzlichen, herzlichen dank. Hvala lepa. Kolega Pirinski dobi besedo na mesto poročevalke. Yes, uh, you your... Hvala lepa, gospa predsedujoča kolegica Ajala Sender je žal odsotna, prosila me je naj eh, podam nekaj komentarjev v njenem imenu. Torej, cenimo to, da je računsko sodišče nas splošno pozitivno ocenilo uh, Um, mehanizem enotnega nadzora in da je okvir za krizno upravljanje zadovoljiv, um, kljub določenim pomankljivostim na operativni ravni. No, kot ste omenili, uh, so potrebne tudi določene izboljšave. Naj omenim nekatere izmed pomislekov. In sicer računsko sodišče ni dobilo dovolj informacij. Evropska centralna banka ni dala na voljo dovolj informacij, zato računsko sodišče ni moglo ustrezno opraviti svoje delo. Eh, no, o tem so poročali tudi že v prejšnjih primerjih. Računsko sodišče zato torej ni eh, prišlo do eh, končnih zaključkov in to je nespremljivo da zaradi pomankanja informacij ne moremo ustrezno oceniti dela nadzornega mehanizma. No, eh, v sodelovanju z eh, organi, torej ne samo Evropsko centralno banko, ampak tudi drugimi eh, pristojnimi organi, torej tukaj stopnja zadelovanja še ni zadovoljiva, treba je izboljšati tudi sodelovanje z SRB-em. Dobili smo poročilo SRB pred dvema tednoma in računsko sodišče je ugotovilo, da prihaja do velikih pomankljivosti v tem poročilu. Prav tako opozarja na pomankanje informacij med eh, SRB in pa ECB eh, na eh, operativni ravni in pa ravni sodelovanja. Tukaj se zastavlja vprašanje, kakšna je tukaj dostopnost do informacij. No, pa še neka točka je tukaj pomembna. V poročilu je zapisano, da je strošek nadzora nad bankami za leto 2017 490 milijonov evrov. Ocena je takšna. Ali imate morda bolj konkret, kakšen bolj konkreten podatek, eh, kot pa samo oceno, kakšni so bili dejanski stroški nadzornega mehanizma? In pa ne nazadnje, Veliko bank je bilo eh, v kriznem upravljanju vsaj eno leto, velika večina je dobila slabo oceno pri procesu evalvacije. Eh, z enotnim mehanizmom nadzora naj bi izboljšali varnost in trdnost evropskega bančnega sistema. V kolikšni meri nam je to uspelo ali m, mm, eh, bi ocenili, da so banke sedaj bolj stabilne, kot so bila leta 2008? To so bile pripombe, ki smo jih želeli podati. Hvala. Hvala. Prvič pozdravljam tukaj tudi predstavniki Evropske centralne banke. Nažalost nimam vaših imen. Vaše imene poznamo. Najbolje, da se sami predstavite. Lepo pozdravljeni. Izvolite besedo. Uh, um, Hvala, gospa predsedujoča. Sem Alex Hobart. Tukaj predstavljam enotni mehanizem nadzora ECB-ja. Ehm, moja predstavitev bo kratka. Želel bi povedati, da cenimo delo Evropskega računskega sodišča in prispevek sodišča k nadaljni krepitvi operativne učinkovitosti kriznega upravljanja ECB-ja na področju nadzora nad bankami. ECB je sprejela eh, šest od osmih priporočil računskega sodišča. Mislimo, da poročilo predstavlja konstruktivni prispevek k mm, izboljšanju naše operativne učinkovitosti. Eh, pravzaprav naše delo že poteka, začeli smo že izvajati številne izmed, številna izmed priporočil tudi v povezavi z sodelovanjem z enotnim odborom za reševanje, tudi ko gre za, eh, in, za kazalnike eh, sanacij in pa eh, ko gre za smernice v zvezi z zgornjim, zgornjim upozarjanjem. Dveh priporočil pa nišmo sprejeli, mm, se smo menili, se s to deloma že izvajamo. Gre za smernice v zvezi z bankami, ki bodo najverjetneje propadle. Ko gre za izmenjave informacij, pa si tukaj moramo. Uh, um, menimo, da smo, kar se tiče izmenjave informacij, eh, ustrezno sodelovali z računskim sodiščem. Torej, kar se tiče eh, sodelovanja z ISRB-em. E Veliko virov in sredstev smo investirali v to, da smo dali na razpolago dokumente eh, računskemu sodišču, 400 eh, dokumentov, 5000 strani, imeli smo tudi številne telekonference in srečanja z predstavniki računskega sodišča. Na voljo smo dali podrobne razlage in podatke o, o eh, našem delu računsko sodišče je dobilo veliko informacij, ki so povezani z eh, našimi procesi. Dobili so tudi nekaj specifičnih informacij o posamičnih bankah. No, eh, specifične informacije o bankah pa moramo seveda anonimizirati, zato da ne bi razkrili identitete posamičnih bank. Uh, Skratka, dali smo na razpolago veliko informacij, na podlagi katerih je lahko um, računsko zorišče pripravilo izčrpno poročilo o eh, kriznem upravljanju, o načrtovanju sanacij, eh, o izmenjavanju informacij in tako naprej. Zato da želel bi še, še enkrat v imenu ECB-ja zahvaliti računskemu sodišču. In seveda smo pripravljeni izvajati veliko eh, veliko večino priporočil uh, računskega sodišča in veselimo se nadaljnega dobrega sodelovanja z eh, računskim sodiščem. No, to zveni nekoliko bolje, kot sem pričakovala. Verjetno smo tukaj šele na začetku dolgega in plodnega sodelovanja. Želi kdo besedo v imenu Evropske komisije? Ne. Potem je režim naslednji. Prvič uh, predstavimo poročilo samo na kratko, po uh, tem lahko poročevalka zahteva poglobljeno razpravo, tako da se bomo morda še vrnili k temu, sicer pa um, so ta poročila prej v pristojnosti odbora Ekon. Zato smo imeli tukaj samo kratko predstavitev. Uh, no, ampak morda boste se morali še vrniti eh, k nam za bolj poglobljeno razpravo. Se vam pa vsekako zahvaljujemo, da ste danes prišli k nam. Tako sedaj pa posebno poročilo 3 skozi 2018 gre za revizijo postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnoteži. Eh, poročevalka je kolegica Ajala Center, eh, pristojni član Evropskega računskega sodišča pa je gospod Mates. Gospod Mates, izvolite besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predstavil bom glavne ugotovitve in pa priporočila v zvezi z mm, postopkom za ugotavljanje makroekonomskega neravnovesja. Mislimo, da je komisija eh, izboljšala upravljanje MIP-a, predvsem se bom osredotočil na priporočila, bom pa podal tudi eh, določeno ozadje za to, eh, zakaj smo podali takšna priporočila. Najprej menimo, da je povezava med analizo makroekonomskih neravnovesij in pa um, priporočili za posamezno državo treba okrepiti. To bi lahko naredili na naslednji način. Tako imenovani IDR oziroma poglobljeni pregledi bi se lahko začeli za analizo eh, neravnovesi, potem bi lahko podali oceno resnosti teh eh, neravnovesi, potem bi lahko začeli razpravljati o političnih možnostih in eh, lahko bi vse skupaj kvantificirali, zato da bi lahko ugotovili, v kolikšni meri bi lahko s posamečnimi ukrepi odpravili neravnovesa. Na podlagi teh analiz bi potem pripravili priporočila za posamezno državo. No, eh, mi tukaj priporočamo. Eh, mi tukaj ne priporočamo ničesar novega na začetku ugotavljanja e, makroekonomskih neravnovesij. Smo e, predlagali ravno to, lahko smo našli poglobljene preglede, ocene resnosti neravnovesij, politična priporočila in pa e, širše Mm, zastavljena priporočila. Um, če uh, obstaja kakšna pomankljivost pri tako zastavljenem postopku, je to neupoštevanje fiskalne politike, kajti fiskalna politika in pa dohodkovna politika bi morala vsekakor biti upoštevana pri ugotavljanju makronomskih neravnovesij. Fiskalna politika je lahko instrument, s katerim lahko odpravimo neravnovesja. To je torej manjkalo tudi v osnovno zastavljeni ideji. No, ker sem začel govoriti o fiskalni politiki, bi dodal še naslednje. Uh, v eh, nedavnih fazah je to bilo odsotno z izjemo analize čezmejnih presežkov v Nemčiji in pa eh, vpliv preliva teh presežkov na sosednje države. To je dobro, ampak ko gre za fiskalno politiko, to ne eh, smemo obravnavati samo v okviru eh, pakta stabilnosti in rasti, kajti eh, pakt stabilnosti in rasti ne preučuje učinkov fiskalne politike na eh, javna sredstva, na konkurenčnost, na makroekonomsko stabilnost. Pravzaprav bi morali fiskalno politiko vključiti v sama priporočila. No, kar se pa tiče poglobljenih, eh, regionalnih poglobljenih pregledov in razvoja na tem področju. Najprej ocena stopnje eh, makroekonomskih neravnovesij je bila vzezeta iz poglobljenega pregleda. Tudi politične opcije so bile izuzete iz poglobljenega pregleda. O tem nekaj več nekoliko kasneje. No in na to smo, namesto tega, da bi objavili ločene dokumente, eh, je komisija začela objavljati nekakšen povzetek neravnovesi v eh, svojih poročilih po državah o strukturnih reformah. In eh, to je zmanjšalo vidnost samega postopka MIP. In to, tudi ne ponazori dovolj jasno potrebe po ukrepanju zaradi teh eh, čezmejnih eh, presežkov ali primankljajev. Eh, no, potem pa je komisija obrala naslednji postopek. Vsi predlogi reform, ki prihajajo z agende leta 2020, so pregledani in potem bi jih uh, označili kot MIP relevantne ali ne. No, seznam je bil tukaj uvodoma dolg in zato smo izgubili eh, fokus in komisija tudi ne razlikuje med dolgoročnimi reformami, ki dolgoročno gledano spodbudijo potencijal rasti, srednjeročno gledano pa nimajo posebnega učinka na, makro, na makroekonomske naravnovesja. Če ima država vel, velik strukturni primankljaj, ampak istočasno izvaja recimo dolgoročne izobraževalne reforme, eh, lahko to seveda vpliva na trenutno stopnjo rasti gospodarstva. Ampak v kolikšni meri to je pa zelo težko oceniti. Je pa malo verjetno, da bi to vrstna strukturna reforma na pomembnejši način vplivala na makroekonomski primankljaj eh, ali pa naložbeni primankljaj države v določenem časovnem obdobju, zato da bi lahko na ta način preprečili morebitno krizo. V tem smislu si poročila postala ločena od analize in to nam ni v pomoč. Komisija je v odgovoru povedala, da priporočila za posamezne države ne morejo, se ne morejo navezovati samo na zadnji poglobljeni pregled. Ne. Lahko se nanašajo tudi na kak drug dokument komisije. To je sicer možno, ampak težko potem javnost razume, zakaj pripravljamo specifična priporočila za države, če moramo najprej pregledati cel kup dokumenta, zato da najdemo potem ekonomski razlog za to priporočilo. In temu gre prepisati tudi slabo stopnjo izvajanja teh priporočil. Komisija sama je v dokumentih večkrat povdarila, da je izvajanje posamičnih eh, priporočil za državo dejansko na zelo nizki stopnji. In pa potem še, eh, kako se lotiti eh, problema čezmernega eh, primankljaja. Eh, komisija do sedaj ni sprožila niti enega samega eh, postopka. Izdala je določena opozorila glede čezmernih neravnovesij, nikoli pa ni začela z samim postopkom zagotavljanja čezmernega primankljaja ali preseška. In uh, To je problematično. Pravzaprav bi morali korektivno vejo sprožiti, takoj, ko je, ugotovljen, ko je ugotovljeno čezmer, čezmerno uh, neravnovesje. To je v interesu evromoča kot takšnega. To je povedala tudi ECB. Naslednje priporočilo je naslednje. Komisija bi morala eh, sprejeti jasne kriterije in pa postopke za klasifikacijo neravnovesij. Mislimo, da je tukaj potrebna nekaj več jasnosti. Eh, zakaj je posamična država vključena v posamično kategorijo? Predvsem bi morali razlikovati med državami, ki imajo eh, čezmejno naravnovesje, ampak ni bil sprožen postopek, in pa tistimi državami, kjer bi postopek lahko bil uh, sprožen. Omenil sem tudi uh, fiskalno politiko. No, tukaj smo ugotovili, da je komisija sprejela nekaj pozitivnih uh, korakov. Ko gre za velike fiskalne presežke v času, ko je monetarna politika omejena zaradi zelo nizkih obresti. Nemška analiza iz meseca januarja je bila ustrezna, Eh, in predstavlja korak v pravo smer. No, ampak fiskalno politiko bi morali analizirati tudi v tistih državah, ki imajo primankljaj pri naložbah, kajti tukaj je povezava a, eh, izrazita. Komisijo pozivamo tudi k temu naj izboljša komunikacijo. Podali smo predlog, da bi komisija morala biti na voljo nacionalnim parlamentom, morala bi pojasniti, zakaj, država, zakaj je bila država uvršena v posamično kategorijo in kakšna priporočila želijo podati tej državi. Prav tako bi morali jasno povezati analize in pa priporočila. Na ta način bi komisija lažje dobila podporo javnosti v dotičnih državah. Trenutno ta pristop ni najboljši. No, mi smo podali približno 15 eh, priporočil v šestih skupinah. Naj omenim dve priporočili, ki jih komisija ne sprejema. In sicer gre za objavo jasnih kriterijev za klasifikacijo. In pa drugo priporočilo, Predlagali smo, da bi v kontekstu naslednjega pregleda komisija predlagala predloge spremembe k besedilu uredbe. S tem bi kodificirali prakso, trenutne prakse dveh kategorij eh, čezmejnega eh, makroekonomskega neravnovesja. Trenutno besedilo pravi, naj najdemo v svojih dokumentih, zapisano je, če so uh, identificirani, um, če so ugotovljeni uh, čezmejni um, prekomerna neravnovesja, potem bi morali sprožiti postopek. Komisija pa tem ni zavezana k objavi priporočila, ampak je to samo politična spodbuda so zakonodajalca, ki lahko potem ukrepa, tako da morda je to lahko v vašem interesu. No, ne glede na to, ali sprejemate tolmačenje komisije ali ne, obstaja dober razlog za to, da bi poskrbeli za spremembe zakonodaje, za to, da bo eh, obstajala boljša povezava med eh, dejansko prakso in pa tem, kar je zapisano v poriporočilih. Hvala lepa. Hatten eigentlich uns auf eine Kurzvorstellung verständigt, aber jetzt ist es länger geworden. Kollege Pirinski, bitte. Kolega Pirinski, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Bom poskušal biti kratek. Mislim, da moramo jasno razmišljati o postopku mikroekonomskih ravnovesij z vidika same zasnove takega postopka in tudi z vidika trenutne faze. Uh, oziroma stanja, v kakršnem je evropsko gospodarstvo. Kot vemo, je bil postopek zasnovan in uveden leta 2011 kot odziv na finančno krizo, ko so obstajali veliki primankljaji na tekočih računih, ko je obstajalo tveganje balona na nepremičninskem trgu in ta postopek je bil takrat predviden za to, da bi preprečil ponovitev krize. Vsi se zavedamo, da trenutno ta postopek, ki je del evropskega semestra, eh, je eh, vključen v stalni razvoj in eh, vedno znova predmet novih razmislekov, kot tudi evropski semester kot tak. Evropski svet in tudi mi kot parlament se ukvarjamo s tem, kako bi zagotovili, da bo semester res deloval, kajti vemo, da trenutno ne gre za najbolj prepoznavno uh, orodje in tudi ne za najbolj strogo izvajan postopek. Sodišče mislim, da upravičeno izpostavlja, da imamo konceptualen problem, da je pred nami konceptualen izziv. Uh, videti moramo, kako pravzaprav eh, sploh lahko prepoznamo in opredelimo makroekonomska ravnovesja, kako eh, to lahko združimo z eh, paktom za rast in stabilnost in z širšimi političnimi izzivi držav članic z vidika strukturnih reform, z vidika preprečevanja neravnovesi, ki lahko ogrozijo Evropsko unijo kot celoto in eh, tudi države članice. Tako da mislim, da je tu predvsem na komisiji, da se sooči s to nalogo in zelo zanimivo bi bilo slišati, kaj komisija meni o tem. Sodišče opozarja, da ni ravno jasno, kakšno naj bi bilo izvajanje tega postopka, je, kakšne so posledice ugotovljenih neravnovesi, kako se to povezuje s specifičnimi priporočili za države. To je bistvena ugotovitev, ki je išla iz poročila, je zelo relevantna in mislim, da jo moramo upoštevati. Hvala. Ja, dank, ich glaub... Najlepša hvala. Menim, da je to tudi naloga za zakonodajalca, gospod Heisis Ekona, je prosil za besedo in ker je poslušal celo razpravo o Romuniji in Bolgariji, mu za nagrado besedo tudi damo. Ja, no, vsak cel dan bi lahko poslušal o Romuniji in Bolgariji. Najlepša hvala, predsedujoča. Nekaj pripomp eh, imam. Hvala sodišču za opravljeno delo. Strinjam se, da to posebno poročilo prihaja v pravem trenutku glede na eh, razmislek v komisijo o tem, kako bi bil lahko ta postopek bolj razumljiv v splošni javnosti, pa tudi politikom v državah članicah, kajti ne gre samo za to, da poskušamo zagotoviti, da parlamenti in poslanci v državah članicah nekako se čutijo. Uh, zavezane priporočilom za posamezne države, eh, kajti eh, ta, pr, ampak ta priporočila morajo tudi biti dejansko relevantna, ne vezana zgolj na pretekla poročila, tako da se moramo podrobno ukvarjati s tem, kaj se dogaja države do države, kaj, eh, kakšen napredek se beleži, kajti obstaja eh, razlika med določenimi ravnovesi, ki jih, neravnovesi, ki jih lahko eh, država sama popravi z notranjimi politikami in med nekimi neravnovesi, ki lahko ogrozijo stabilnost sistema v širšem smislu. Uh, Tako da tu gre za dva nabora podatkov, ki jih moramo upoštevati. Sam sem prepričan, da so fiskalna pravila potrebna in glede na to, kar je povedalo sodišče, mislim, da je jasno, da nekateri v komisiji ne želijo eh, na, v to smer, da bi sledil naslednji postopek. Eh, Potem, ko je ugotovljeno neravnovesje in tu mislim, da moramo biti zelo resni, zlasti izpričo tega, kar se je zgodilo pred desetimi ali petnajstimi leti s eh, paktom za rast in stabilnost. In tu moramo biti dosledni, pri majhnih in pri velikih državah članicah biti mora jasno, da pravila obstajajo za vse, da se izvajajo za vse. Eno od ključnih vprašanj eh, pri branju tega poročila eh, zame in ne vem, kakšen je sklep sodišča po tej plati, ali pravimo, da model, ki ga sedaj imamo, zdaj deset let kasneje, ko vemo, kaj se je zgodilo, je zasnovan na tak način, da lahko obravnava vprašanje večjih neravnovesij, ki se vtegnejo prihodnje ponoviti. Zdaj lahko rečemo, da smo v času miru beležimo precejšno rast v Evropski uniji, zlasti v evroobmočju in zdaj moramo zagotoviti, da ne bomo popuščali pri teh pravilih in da se v celoti izvajajo. In zato je temeljno vprašanje, ali je ta model zdaj dovolj. Eh, in glede na pripombe, ki smo jih podali komisiji in res tudi mene zanima, kaj to meni komisija, kaj je to bistveno glede na njeno vlogo. Eh, skratka, zelo pomemben vidik je ta, da ugotovimo, ali je ta model dovolj za to, da dejansko eh, rešimo probleme. Eh, to področje moramo vedno znova revidirati, pregledovati, to je smotrno in ravno zato je delo odborov Ekon in Kon tako pomembno in zato je tako pomembno, da to poročilo in eh, priporočila, ki jih vsebuje, vzamemo zelo resno. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Bloksak z Evropske komisije, izvolite. Thank you, thank you very much. Najlepša hvala. Hvala poročevalcu in tudi spoštovanim poslancem in poslankam za komentarje v zvezi s tem poročilom. Uvodoma naj povem, da komisija pozdravlja poročilo računskega sodišča in kot smo tem odboru že večkrat povedali, naj ponovno podarim, da smo zavezani preglednosti, odgovornosti in pozdravljamo konstruktivna priporočila, ki lahko prispevajo k našim prizadevanjem po nadaljnih izboljšavah pri izvajanju zakonodaje oziroma v tem primeru postopka zagotavljanja makroekonomskih ravnovesi. V tem kontekstu, kot ste verjetno razbrali tudi iz odgovorov komisije, ki so del poročila komisija, sprijema večino priporočil sodišča in eh, se zavezuje, da jih bo izvedla. Veliko priporočil se osredotoča na krepitev in izboljšanje določenih vidikov postopka zagotavljanja makroekonomskih ravnovesi, katerim se komisija že posveča in to mislim, da je omenjalo na določenih mestih tudi v samem poročevalcu, tudi v samem poročilu tudi poročevalec je to omenil. Uh, Naj pa opomnim tudi na širšo sliko. Namreč postopek zagotavljanja makroekonomskih neravnovesij je zapolnil pomembno vrzel v sistemu ekonomskega nadzora v Evropski uniji. Tega vidika namreč pred krizo nismo posebej obravnavali in postopek zagotavljanja makroekonomskih ravnovesij pokriva širok nabor različnih področji. Uveden je bil leta 2011 sredi največje krize evropskega gospodarstva kadarkoli. Ta postopek je spremljal in podpiral odpravo neravnovesi po Evropski uniji. E, prispeval je k spremembam, ki so bile učinkovite in trajne. Hkrati pa je omejil tudi socialne stroške. In ravno zato je bil tudi učinek pri izravnavi teh neravnovesij e, občudovanja vreden. Eh, tudi po zaslugi tega procesa in seveda po zaslugi prizadevanj držav članic. Tu res mislim, da eh, so rezultati odlični. Sam postopek pa eh, v veliki meri se osredotoča tudi na preventivo, ravno z namenom, da bi krepil makroekonomsko stabilnost. Zdaj teče sedmo leto izvajanja tega postopka in lahko trdim, da je postopek kot tak sam še relativno nov. Izkušnje iz prvih let izvajanja tega procesa kažejo, da je proces pomagal pri ozaveščanju o izzivih in da je ustvaril podlago za konsens glede političnih odzivov ravno tako dokazi kažejo, da je nadzorni mehanizem eh, povezan tudi z boljšim izvajanjem političnih priporočil. Eh, čeprav eh, odzivi niso bili vedno zadostni, da bi se dejansko soočili z vsemi izzivi. Naj se dotaknem tudi izvajanja procesa, kajti tu je šlo dejansko za postopno učenje, ki je temeljilo na stalnem dialogu med državami članicami in komisijo. Tekom vseh eh, teh let je postal ta postopek dobro sprejet in je tudi stabilen, kajti ima stalno mesto v evropskem sistemu nadzora. Komisija vidi v tej reviziji priložnost, da še naprej še nadalje izboljšuje izvajanje tega procesa in kot rečeno sprejema večino priporočil sodišča. Veliko večino priporočil eh, vidimo kot poziv k izboljšavam, ki se jim komisija že posveča. Tu gre naprimer za tesnejšo povezavo med specifičnimi priporočili državami in neravnovesi. To je bilo izpostavljeno in tu mislim, da smo že dosegli napredek in želimo še nadalje napredovati skladno s priporočili. Poleg tega sprejemamo tudi priporočilo, kar zadeva učinek eh, fiskalnih politik na neravnovesja, kot je bilo omenjeno to v večji meri upoštevamo, oziroma smo to v večji meri upoštevali v zadnjih letih. Potem pa je tu še priporočilo, da bi več, v večji meri upoštevali eh, razsežnost evroobmočja pri neravnovesjih. To priporočilo je zelo koristno in komisija se s tem že ukvarja, oziroma o tem razmišlja vsaj v zadnjih nekaj postopkih, ki jih vodi. Potem so tu še nekatera priporočila, ki se osredotočajo na dobro analizo. Komisija uh, izvaja ta postopek na podlagi dobrih analiz, uh, kar priznava tudi sodišče v svojem poročilu, ampak očitno uh, je tu še potrebno razmišljati o izboljšavah, kjer je to potrebno in po tej plati smo hvaležni sodišču za priporočila za izboljšave. Prav tako sodišče poziva tudi k eh, boljši komunikaciji in večji prepoznavnosti tega procesa in strinjamo se, da je pregledno komuniciranje o odločitvah ključno za dobro izvajanje. Za zaključek pa naj pokomentiram še obe priporočili, ki jo nismo sprejeli. Namreč priporočilo sodišča za kodifikacijo kriterijev za klasifikacijo neravnovesi in pa za kodifikacijo kriterijev za to, da se postopek za presežni primankljaj ne sproži. V zvezi s tema dvema priporočiloma lahko izpostavim tri točke. Temu bi namenila nekaj časa, ker je pomembno razumeti širšo sliko in pomen tega. Postopek za presež, za neravnovesja ima zelo širok domet, ker so makroekonomska neravnovesja kompleksen pojav in se lahko kažejo na zelo različne načine, čemu smo bili priča tudi v zadnji krizi. Pri tem je veliko odvisno od specifičnega trenutka in okoliščin v posamezni državi. Zato je potreben eh, prožen okvir za ocenjevanje. Enostavna pravila, po našem mnenju, niso dozorela taki kompleksnosti in po tej plati bi posvarila pred analogijami med postopkom za ravnovesja ter paktom za rast in stabilnost. To bi utegnilo biti celo zavajajoče, kajti eh, pri nadzoru v okviru postopka za presežnja za pre, eh, neravnovesja potrebujemo več manevrskega prostora in ne moremo eh, ustrajati pri nekih eh, številčnih pravilih, kot jih poznamo pri paktu za rast in stabilnost. To sta izpostavila tudi so zakonodajalca, vključno s parlamentom, ko je bil proces vzpostavljen. Potem, kar zadeva kodificirane kriterije za klasifikacijo neravnovesij. Pri tem smo mnenja, da vzpostavitev takih pravil ne bi, bilo, ne bi bila skladna z duhom uredbe, kajti uredba kot taka ne kodificira pojma neravnovesja ali presežnega neravnovesja, temveč eh, terja, da se upošteva cel seznam elementov, ravno zato, da se omogoči presoja na podlagi eh, jasnih eh, gospodarskih in ekonomskih kriterijev. Tak je bil duh uredbe in to sem želela izpostaviti. In pa še tretji komentar v zvezi s priporočili, ki jo nismo sprejeli, se nanaša na sprožitev postopka za presežna neravnovesja. Oziroma postopek, kako komisija ugotavlja ta neravnovesja. To po našem mnenju ni samodejen proces in zakonodaja predvideva, da gre tu za neko možnost, za katero se komisija lahko odloči. Ne bom nadolgo razlagala pogodb in same uredbe ter odnosa med pogodbami in uredbo, ampak bi se zgolj sklicovala na pojasnilo, ko smo ga podali v zvezi z eh, eh, tretjim sklopom, kjer smo pojasnili, da ima komisija zakonodajno pobudo in da je v njenih rokah tudi diskrecijska pravica, da sproži postopek ali pa ga ne. To je vezano eh, s četrtim odstavkom 121. člena pogodbe. Od vzpostavitve postopka za neravnovesja, sam postopek nikoli ni bil sprožen in zato imamo dobre razloge. Istočasno pa želim izpostaviti tudi, da države s presežnimi neravnovesi so deležne bolj strogega spremljanja in nadzora. In to velja tudi v fazi izvajanja ta mehanizem se je izkazal za učinkovitega pri pospeševanju ukrepanja na ravni držav članic in to je zelo pomemben element, ki ga ne smemo spregledati v tej razpravi. Gospa predsedujoča, za zaključek naj omenim še stališča držav članic, ki so konec koncev odgovorne za izvajanje specifičnih priporočil državam. In sodišče je pri pripravi tega poročila izvedlo zelo zanimivo anketo. V tej anketi so države, ki so prve naslovnice eh, na svetov, eh, ocenile postopek za ugotavljanje neravnovesi precej pozitivno. Velika večina držav članic ugotavlja, da je ta postopek vplival na politično razpravo v njihovih državah in da so stališča komisije postala bolj pomembna. 74 odstotkov jih meni, da je postopek zelo ali precej učinkovit. Še enkrat se zahvaljujem eh, sodišču za poročilo, za priporočila in za konstruktiven prispevek k nadaljnjim izboljšavam pri izvanju tega procesa. Hvala lepa. Najlepša hvala. No, ta kratka predstavitev naj bi trajala 10 do 15 minut. Zdaj smo nekoliko pod pritiskom, ker imamo govornike za naslednje točke, ki se jim mudi. S tem smo prišli do konca te točke, zdaj pa posebno poročilo 1.2018 o Jaspersu. Gospod Heriks je tu, da bo predstavil to poročilo. Izvolite. Najlepša hvala predsedujoča, spoštovani gospe in gospodje poslanke. Potrudil se bom biti čim bolj kratek in jedrnat. Komisija in Evropska investicijska banka sta leta 2006 sprožili skupno pobudo Jaspers. Namen je bil državam članicam, ki so pristopile k Evropski uniji leta 2004 ali kasneje, pomagati pri izvajanju velikih projektov z neodvisnim svetovanjem. Po gospodarski plati je Jaspers zelo pomemben. V obdobju 2006 do 2016 je Jaspers eh, prispeval k zaključku 700 velikih projektov. In finančno gledano je zelo pomembno, da je skupni uloženi eh, znesek za velike projekte eh, znašal 78 milijard evrov, Eh, pri čemer je Evropska unija v celoti prispevala 46 milijard. Poleg tega je Evropska investicijska banka projekte Jaspers podprla tudi s posojili v višini več kot 10 milijard evrov za obdobje od 2007 do 2013 in s približno enakim zneskom v naslednjem finančnem obdobju. Kar zadeva institucionalno sestavo oziroma eh, delovanje Jaspersa, je jasno, da so glavni cili ter eh, glavne odgovornosti bili precej nejasno opredeljeni. Ni bil prišlo do nobenih delovnih eh, sporazumov med eh, komisijo ter Evropsko investicijsko banko in po našem mnenju. Eh, je podaljšanje eh, te pobude na obdobje po letu 2013, do katerega je bila prvotno predvidena, bilo vprašljivo. Eh, podpora v okviru programa Jaspers ni bila dovolj eh, ciljno usmerjena, ni bilo jasnih prednostnih področji, obstajalo pa je tudi precejšno tveganje za nezadostno neodvisnost oziroma nepristranskost Ravno zato je bila uvedena neodvisna nadzorna eh, funkcija na, za preverjanje kakovosti. Računsko sodišče je izreklo nekaj priporočil Evropski komisiji, pozivajo k večjemu nadzoru pri strateškem načrtovanju, predvsem pa k opredelitvi etapnih ciljev in kriterijev. Eh, Eh, ki bi omogočili postopno eh, zaključitev projekta oziroma pobude, ko bodo glavni cilji uresničeni. Kar pa zadeva učinek pri velikih projektih, ki smo jih preučili, lahko ugotovimo, da je Jaspers prispeval k boljši kakovosti projektne dokumentacije, hitrejšem sprejemanju projektov, Nasplošno je Jasper suplival tudi na kakovost projektov, zlasti kar zadeva načrtovane stroške, vendar pa Jasper ni bistveno vplival na obseg rezultatov in na, na čas izvajanja projektov. Po našem mnenju Jasper tudi ni imel nikakršnega očimka na črpanje evropskih sredstev kaj ti zamude so se pojavljale pravzaprav pri vseh projektih, ki smo jih preučili. Kar pa zadeva učinek na eh, upravne zmogljivosti eh, v državah članicah, menimo, da podpora v okviru Jasprsa ni vodila k eh, večji neodvisnosti ali boljšim zmogljivostim. Po našem mnenju bi torej morala podporo v okviru Jaspersa osredotočiti na razvojno fazo projekta in povdarek mora biti na svetovanju pri velikih projektih, kajti tam beležimo največji učinek. Pomembna je tudi vloga, način in intenzivnost dejavnosti Jaspersa pri projektu. Eh, ki morajo biti prilagojene zmogljivostim v državi članicam. Poleg tega pa so potrebne tudi spodbude eh, za države članice, zato da bodo zmanjšale svojo odvisnost od pobude Jaspers. Za zaključek pa naj ocenim, pa se naj se dotaknem še nadzora in spremljanja. Evropsko sodišče, računsko sodišče tu ugotavlja pomankljivosti pri pobudi Jaspers in sicer pri načrtovanju, pri spremljanju in pri evalvaciji. Pri načrtovanju je težava v tem, da se pojavljajo pretirano optimistične napovedi glede. Eh, pričakovanega novega števila velikih projektov. Zato je obdobje od 2014 do 2016 tu obstajal nek trend eh, med številom zaposlenih, ki je stalno raslo in številom eh, zahtevkov, ki pa je padalo. Pri spremljanju smo ugotovili pomankljivosti pri učinkovitosti eh, Jaspersa, nimamo zanesljivih podatkov o inputih, pa tudi nobenih podatkov o dejanskih stroških ki so nastali zaradi Jaspersa. Evropska komisija nam namreč ni bila uh, pripravljena predložiti teh podatkov, kar za, zaradi omejitve pri svojih pooblastilih tudi nismo mogli oceniti, ali je prispevek EIB pri, pri, pri pobudi Jaspers uh, ali, torej je, ali se ta prispevek EIB pravzaprav splača ali je dobila določeno kompenzacijo za to, kakšno je bilo to razmerje. Priporočila torej eh, se nanašajo na neustrezen sistem za ocenjevanje izpolnjevanja ciljev Jaspersa. Komisija mora izboljšati učinkovitost te pobude in zagotoviti, da je mogoče zanesljivo spremljati dejanske stroške in jih primerjati z doseženimi rezultati. Poleg tega pa mi dovolite še, da podam uh, ugotovitev, da je komisija v celoti sprejela naših 12 eh, glavnih priporočil in deloma sprejela tudi naša delna priporočila, torej smo bili deležni eh, široke podpore strani Evropske komisije. Ja, eh, zanimivo je, da EIB, ko, ki je zelo pripravljena sodelovati, vedno odpove sodelovanje, ko postanejo stvari malo bolj eh, žgičkljive. Gospod Von. Ja, ta Jaspers je eden od treh. Eh, zanimivih uh, imen, uh, Jasper, Džemima in ne vem, kdo še. Skratka, če se vaše ime začne na podobno črko, imate možnosti, da se po vas poimenuje kak program. No, samo poročilo mislim, da je precej kritično do uh, Jaspersa in očitno sodišče ugotavlja, da je pobuda uh, bila del, zgor delno učinkovita in da bi jo postopoma morali zaključiti. Na to se bom eh, vrnil v nadaljevanju. Sodišče je ugotovilo nekaj pozitivnih točk, meni, da je pobuda prispevala k hitrejšemu sprejemanju projektov in da je nasplošno imela pozitiven učinek na kakovost projektov, eh, ki so bili podprti. Komisija je v svojih pisnih odzivih eh, zapisala tudi, da je napredek držav članic pri eh, zmogljivosti za izvajanje projektov posledica pobude Jaspers. To je pozitivno, ampak načeloma je poročilo precej negativno, zato bi imel nekaj vprašanj za komisijo, eh, da bi se morda odzvala na nekaj ugotovitev eh, računskega sodišča. Torej, morda bi lahko nakratko pokomentirali. Eh, rekli ste, da je komisija sprejela večino priporočil z izjemo nekaterih. Sam moram reči, da je Za me najbolj zaskrbljujoče je ugotovitev, da je potrebno to pobudo postopoma ustaviti. Očitno, ko, potem, ko je država članica enkrat ali dvakrat bila deležna podpore iz pobude Jaspers, da bi postopoma potem to morali ukiniti oziroma odpraviti. Uh, Skratka, potem bi država morala biti sama sposobna pripraviti projekte. Ampak bojim se, da bi kaj takega bila napaka, če ne bi eh, istočasno uvedli česa, kar bi nadomestilo to pobudo. Morda bi morali nameniti več sredstev za tehnično pomoč pri strukturnih eh, sredstvih, ne da bi zmanjšali samo eh, obseg strukturnih sredstev. Tako da me zanima, kaj komisija meni o tem priporočili, da bi postopoma odpravili pobudo Jaspers. In morda bi nam lahko tudi povedali, s čim bi jo lahko nadomestili. Najlepša hvala. Generalni direktorat za Evropsko komisijo, izvolite. Najlepša hvala, predsedojoča, in hvala tudi kolegu sodišča ter vsem ostalim. Naj nasplošno nekaj povem o sami reviziji. Povem lahko, da pozdravljamo to sporočilo Eh, to poročilo in bi izpostavil, da, imamo, da smo tekom revizije razvili zelo dober delovni odnos in mislim, da je uvodoma pomembno nekoliko predstaviti kontekst, ko govorimo o postopnem opuščanju, mislim, da moramo govoriti tudi o postopnem uvajanju in eh, jaz pa si bil vzpostavljen pred več kot desetimi leti. Šlo je za ukrep, ki ga je komisija uvedla eh, za to nekoliko neznano nalogo za tiste države članice, ki so se pridružile leta 2004 in ki so lahko prejele precej sredstev za infrastrukturne projekte. E, videli smo že v obdobju pred e, pristopom teh držav, da je potrebno zagotoviti dobro kakovost projektov in da, večin, da v nekaterih državah zato nimajo streznih Eh, upravnih zmogljivosti. Poleg tega pa je komisija s to pobudo dobila tudi možnost revidirati te projekte. No, kar zadeva obdobje do 2007 do 2013 je eh, bilo predmet revizije pet ukrepov v vrednosti 75 milijard evrov in šlo je za ključne strateške naložbe eh, pa tudi za sredstva za izgradnjo upravnih zmogljivosti v, torej v prvem finančnem obdobju je šlo za približno 500 podprtih ukrepov, v drugem pa približno 600 ukrepov, ki jih je tako ali drugače podporil Jaspers. No, še nekaj bi želel povedati tudi, kar zadeva splošno, ocena, splošno oceno Jaspersa. Znotraj komisije velja ta pobuda za enega najbolj uspešnih projektov tehnične pomoči, kar jih je kdaj imela Evropska komisija. Naj povdarim tudi, da delujemo v partnerstvu z Evropsko investicijsko banko in da smo eh, pri vzpostavitvi Jaspersa v celoti upoštevali tudi izkušnje in strokovno znanje EIB pri tovrstnih projektih. Naj povem tudi, da ne gre samo za DG regijo, ampak da ima mandat za Jaspers tudi eh, DG nije, kar zadeva eh, sredstva za povezovanje Evrope. Torej, najprej naj se odzovem na pozitivne ocene sodišča. Eh, strinjamo se seveda s tem, kar ugotavlja sodišče, da je kakovost projektov uh, boljša, bila izboljšana in iz ozorca 20 projektov, ko smo izračunali znižanje stroškov, je šlo za približno 575 milijonov, tako da že pri samo tem ozorcu, ki predstavlja 3 odstotke projekt, celotnih projektov, eh, beležimo eh, precejšnje znižanje končnih stroškov projektov. Slišali smo že, da se je tudi čas za potrditev in sprejetje projektov bistveno skrajšal, kar je tudi pomembna korist, ki jo je prinesel Jaspers. Statistike kažejo, da smo velike projekte podprli v 85 dneh ali manj, kar je bistvena izboljšava. Ena od ocen sodišča se nanaša tudi na eh, to, da so eh, projekti, ki jih je ki so bili vključeni v pobudo Jaspers, uh, manj uh, dojemljivi za napake oziroma imajo niže stopno napak. No, kot rečeno, komisija je sprejela večino priporočil sodišča. Razumemo, da moramo revizirati in okrepiti spremljanje ter določanje strateških ciljev. Eh, s tem je seveda povezano tudi vprašanje odprave, kar pa zadeva tri priporočila, ki smo jih sprejeli deloma prvo to priporočilo je neko tehnične narave in se ni naša na to, kdaj bi jasprst morali aktivirati. Strinjamo se, da ga je potrebno vključiti čim prej, v čim zgodnejši fazi, ampak ni prav, da bi rekli, da eh, ga ne moremo vključiti, če nacionalni organi še niso podprli tega projekta, kajti eh, to ni predpogoj za obravnavo vseh tehničnih vidikov. Potem, ko gre za Eh, delovna razmerja oziroma delovne dogovore. Eh, te dogovore eh, imamo, tako da ne sprejemamo nujno priporočila, da bi morali to formalizirati, lahko pa razmišljamo tudi o tem, lahko razmišljamo tudi o pogodbenem razmerju z EIB. In pa še eno priporočilo, ki smo ga pravzaprav tudi že uveljavili. To je nekaj, kar je bilo omenjeno, namreč neodvisen nadzor nad kakovostjo. Ta funkcija je ključna v Jaspersu. Imeli smo nekaj odprtih vprašanj, kar zadeva neodvisnost, tako da eno od podanih priporočil smo že uresničili, za ostala priporočila pa smo spostavili delovno skupino skupaj z EIB, ki se bo sredotočila na to, da bi ta priporočila v čim krajšem času uresničili. Tako da se že veselimo naslednjega usmerjevalnega sestanka, ko bodo ta priporočila sprijeta in do takrat bo verjetno opravljeno tudi vse potrebno delo. Ker pa zadeva postopno opuščanje, jaz predstavljam, obstaja 10-12 let, nikoli eh, ni bilo predvideno, da bi to bila neka stalna institucija in to je potrebno izpostaviti nikakor se ne bi želeli zdaj eh, zavezati glede tega, kdaj bomo to opustili, kdaj se bo to zgodilo. Potrebno je povdariti, da Jaspers obstaja tudi za obdobje 2014 eh, do 2020, da nam to pomaga pri reviziji velikih projektov in projektov velike projekte je seveda mogoče vlagati do leta 2022, tako da moramo v tem časovnem kontekstu tudi razmišljati o e, ustavitvi te pobude. Tako, toliko kot kratek odziv na priporočila. Naj še enkrat podarim, da je jaz res prispeval k zbogu boljši kakovosti projektov v evropskem strateškem interesu. Lahko bi vam predstavili tudi kakšne primere, ampak eh, danes je verjetno prepozno za kaj takega. Torej, najlepša hvala. Hvala lepa. Tako smo končali s to točko. To je bila samo kratka predstavitev poročila računskega sodišča. Tako sedaj smo pri sedmi točki na našem dnevnem redu. Priprava misije odbora kontu Grčijo. To bo v turkiznem tednu med pustom. pripravili bomo to pot. Z malo smo počasovnim pritiskom, ker bodo kmalo morali nekateri oditi. Pet nas je, lahko bi nas bilo še več, sedem bi nas lahko bilo, pri tako pomembni temi, torej prosim, če se še kdo javi, gre za zelo veliko denarja. Imamo dvojen cilj, po eni strani pregledati strukturne projekte 181. Je. To je spremljanje misije septembra 2015, ko smo si nekatere projekte že ogledali. In ti projekti so tema naših razgovorov v Atenah. Prav tako pa bomo ponovo poskrbeli tudi za Lesbos in za migracijski sklad. Imamo tudi dan na Lesbosu. Tukaj gre tudi za projekte strukturnih sladov, gre pa za tudi morijo begonsko taborišče. Pogledali si bomo žarišne točke in oskrbo beguncev. Zato dobite kar besedo, ker morate oditi. Morfiju, prosim, podajte nam nekaj navodil, na kaj moramo opaziti. Se upravičujem, da ste pod časovnim pritiskom. Prosim. Chair, members, thank you very much. Hvala lepa na kratko, morda. Najprej, če gremo nekoliko nazaj in si pogledamo razmere v Grčiji pred trenutno migracijsko krizo in če primerjamo razmere danes, potem je bilo veliko storjenega. Če si pogledamo na leto 2015, je Grčija takrat skoraj da je bila brez spremnih zmogljivosti 2000 mest na nacionalni ravni. In tudi za pregled beguncev ni bilo prave infrastrukture. Sedaj je bilo storjenega veliko, razmere še vedno kljub izjavi Turčja EU, ko se je zmanjšal prihod beguncev za 97 odstotkov, niso idealne, vendar pa Grki se še vedno se zelo trudijo, kar se tiče strukturnih ukrepov, strukturnih reform, da bi vzpostavili boljše delojoč azilni sistem. Imamo kar nekaj ključnih razvojev dogodkov, to boste videli tudi na Lesbosu, naprimer primer operativnega žarišča, operativne žarišne točke, ki združuje nacionalno administracijo ključne Evropske agencije in to dovoljuje bolj očinkovito upravljanje zunanjih meja. Skoraj 100-stotno se zajemajo tudi prsni otisi na celini. Smo videli tudi več zmogljivosti. V tem trenutku imamo nekaj manj kot 50 tisoč mest, na otokih imamo tudi veliko podpore. Še vedno je to velik izziv. To boste opazili, tudi ko boste tam v Moriji. To je eno taborišč, ki je prenapolnjeno in kljub izjavi EU Turčija je dejstvo, da srca ne vračamo v Turčijo, razen tisti, ki se prostovoljno vračajo. Torej, veliko je pritiska še vedno na otokih in to boste videli, ko boste v moriji. Škoda, da nimate malo več časa, kajti lahko bi si ogledali tudi mestno taborišče, če boste imeli čas mestni spremni center. Morija, to je financirano prek grškega nacionalnega programa. Karatepe pa je nekaj, kar financiramo sami sistemom nujne pomoči in sodelujemo neposredno z UNHCR. Kaj smo videli v zadnjih treh, štirih dneh in to bo zanimivo, ko boste videli to na kraju samem. Videli smo v zadnjih dneh več prihodov na otok Lesbos. 5000 mest je teoretično, tam je sedaj pa jih je že skoraj 7000 na otoku. Torej, to lokalne oblasti in prebivalstvo postavlja pod precejšen pritisk in to v časih, ko se z večino sredstvi upravlja centralno strani grške vlade. Po počasnem začetku in o tem smo govorili na prejšnjih sestankih odbora KONT, po počasnem začetku bi dejal, da je kar znaten napredek strani grških oblasti bil narejen v zadnjem letu, ko so izboljšali zmogljivost uporabe sredstev, absorpcije sredstev in videli boste, da se trudijo, da bi bili bolje pripravljeni na tudi zimo. Še vedno torej niso postorili vsega, kar je bilo treba, ampak vseeno je bolje, kot je bilo pred letom dni potem tudi videli boste, kako pomagamo najranljivejšim skupinam. Naprimer, dobro bi bilo, če si pogledate tudi, da imajo zatočišče za adoletne brez spremstva, ostrezno nastanitev imajo za 70 takih mladostnikov. Kar se sredstev tiče, precej sredstev je bilo dano v nacionalnem programu nekaj manj kot 600 milijonov evrov, kar se tiče migracijskega sklada in EAS nacionalnih programov, prav tako pa imamo poleg tega tudi 385 milijonov evrov kot nujno pomoč. To financira še prav posebno nekatere nastanitev v hotelih. To smo spostavili v zadnjih nekaj tednih in meseci kot del prezimitve. V tem tudi hm, denarni gotovinski sistem, kot ne gre za pomoč za hrano. To ste videli tudi že na katerih drugih spremnih centrih. Kar se tiče drugih točk, boste videli tudi delo, ki ga upravlja zdravstvene, tormaške službe, ki so v tem trenutku suspendirane, žal, ker ni dostopa do sredstev. Ni plačil strani nacionalnih organov kar se tiče nujne pomoči, to zahteva še prav posebno, posebne strukture nacionalne vlade. Morali pa smo to dopolniti tudi z reko podpore na kraju samem. Osebje GD Home bo na Lesbosu, ki vas bo spremljal na obisku in opisal svoje delo, v bistvu mora pomagati pri manjših težavah, pomagati lokalnim organom pri tudi dialogu da bi bolj iztekel. Torej, veliko je potrebno še postoriti, to je dejstvo, ampak mislim, da si grške oblasti precej prizadevajo, še prav posebno v zadnjem letu. Naš največji izziv pa ni vprašanje ravni sredstev. Največja težava je, da zagotovimo, da vsa evropska sredstva, ki so na voljo, se v polni meri učinkovito uporabijo. In to je tisti izziv, s katerim se soočamo kaj smo storili tik pred koncem prejšnjega leta. To je bila obsežna operacija financiranja, ko smo točno vedeli, katere storitve kje se financirajo, naj si bo na nacionalni ravni ali z nekaterimi dodatnimi ukrepi, ki jih podajamo z nojno pomočjo. To ni vedno enostavno. Mislim, da imamo skupnost nevladnih organizacij, ki si želijo morda pomoč neposredno od komisije. To je bolj enostavno za njih, vendar pa to ne ponuja nujno trajnostnih rešitev, kakršnih si želimo srednje in dolgoročno. Želimo najti torej pravo ravnovesje med tema dvema. Na kratko, vem, da imate natrpan dnevni red danes, dobili ste v pogled, kako bo zgledal ta obisk, podali pa bomo še dodatne informacije glede financiranja na otoku. Milton, naš kolega, pa bo tudi tam vas, vas bo podprl in odgovoril na vse vprašanja, ki jih boste imeli. No, tako želim vam prijetno in varno pot. Hvala lepa. Ja, te dokumente bomo ocenili. Kar se tiče begunskega sklada, smo se ukvarjali s tem v Turčiji, Jordaniji in Libanonu, ampak tukaj imamo tudi še opravka z drugimi begunskimi skladi in se moramo pripraviti na to. Hvala lepa torej tudi za kakovost informacij in za pripravo. Večinoma si bomo ogledali kmetijsko področje in strukturne sklade. Sestali se bomo tudi eh, z OPKP. Tu že dolgo nismo bili in zato smo hvaležni, da se bomo tega lahko lotili. In sedaj tudi še GD Agri, prosim. Members. Say... Hvala lepa. Podali smo nekaj informacij, ki jih že imate na voljo. Spraševali ste nas, kje smo, kje je OPKP, plačilna agencija, kakšne so razmere in ko so bili neki pomisleki za GDA gre za 2016, ko je bila stopna napaka visoka. Res je, 3,87 odstotkov je bila za enega od skladov, vendar po informacijah boste videli, da tri od razlogov za ta dodatna sredstva so bili, da sta dve, rač, dve poročila računskega sodišča končani in da je eno povezano tudi z zgodnjimi upokojitvami in tudi to je že zaključeno, ker je komisija menila, pa tudi svet, pravni službi sta menili, da ni za ostalih plačil kjer je bila visoka stopnja napak v letnih poročilih. To lahko povem, da smo tri točke že razrešili, dve točke pa še ostajate, kar se tiče naložbenih ukrepov. In običajno, če smo v takem postopku z državami članicami, čakamo na podrobnosti iz držav članic. Potem pa tudi prvi steber, neposredna plačila. Tukaj je zelo izboljšan sistem v Grči, kajti resnično so pripravili akcijski načrt pred dvema letoma, da bi posodobili sistem. Skočili so kar nekaj prejemnikov, ker so dejali, da zemljišča niso več taka, da bi lahko pridobivala sredstva. In to poročilo je zaključeno. In to je bilo torej poročilo za 2015. Nedavno so bile težave, da OPKP nima dovolj osebja. Ni tako enostavno imeti sistem identifikacije zemljišč posodobljen. Morda bi morali spregovoriti tudi o tem. Z njim nimate veliko časa. In končno, nekaj pomisleko je bilo tudi za tržne ukrepe. Najprej za promocijske ukrepe in potem za organizacije proizvajalcev. Za organizacije proizvajalcev imamo akcijski načrt, ki teče za sadje in zelenjavo in za promocijo. To je povezano s starimi promocijskimi schemami. Torej, nekaj vprašanje še ampak dejala bi, da so razmere veliko boljše, kar se tiče OPKP, kot je bilo pri vašem zadnjem obisku. Hvala lepa. Ja, Kako je s tem akcijskim načrtom za Grčijo? To že obstaja? Akcijski načrt je dokončan in so posodobili sistem identifikacije. 2,5 hektarjev so izključili, torej ta akcijski načrt je zaključen. Seveda, za identifikacijski sistem zemljišč, zato da bi to lahko živelo še naprej, mora biti posodobljen vsaka tri leta, bi rekli. Sedaj je od tega dve in pol leti, torej potrebno je zagoditi dovolj osebe, da se bo to posodabljanje odvijalo še naprej. Sicer pa mislimo, da je akcijski načrt izveten in tako misli tudi računsko sodišče. Poročilo za 2015. Še vprašanje, kaj pa vrčevanje, kar se tiče osebja v kmetijskem sistemu in nasplošno v grški upravi. Tukaj se je potrebno še kar precej potruditi ali so, da bi potrebovali še kar nekaj osebja. Lahko poveste kaj več o tem? V tem trenutku deljeno upravljanje osebje plačenih agencij je odgovornost grških organov. Edino, kar lahko rečem, je, da nas je skrbelo, če je dovolj osebja. Vendar pa ne za akcijski načrt, tukaj je bilo dovolj osebja. Medtem pa so vse, so vsi organi grške uprave imeli težave z osebjem. To skušamo še vedno spremljati tudi akreditacijske kriterije. Ko boste v Grčiji 15. februarja, bi naj dobili tudi letne račune za 2017 in tudi mnenje računskega sodišča o trenutnih razmerah glede akreditacijskih kriterijev in to vključuje tudi najmanje osebe. Ne morem pa povedati več o tem do takrat. Samo pravim torej, da to je nekaj, kar spremljamo in nas nekoliko skrbi. Kakšno vprašanje, ki ga želite, da jim ga zastavimo ali kak stavek, ki naj jim ga povemo takrat tam? Kot sem dejala imamo revizijo, ki poteka, tudi glede te posodobitve in smo na različnih bregih. Zgrčo glede tega. Torej, dobro bi bilo, če vprašate točno to, kar ste vprašali mene, glede osebe v plačilnih agencijah. Ampak to je seveda vprašanje, ki si ga zastavljamo tudi sami. Hvala. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Hvala lepa, predsednica. ne vem, s čim naj začnem. To se mi je zdelo kar malo smešno. Govorili ste o digitalnem registru, večkrat sem bil v Grčiji in po obisku 2015 tudi in mislim, da ta registr ni dokončan. Ja. Počakajte malo s to točko da bomo slišali še druge predstavnike. Se mislijo, da imate vprašanje v tej smeri. Kar se strukturnih skladov tiče. Ne, nismo še tam, pravi predsednica. Nismo še tam. Ostala je težava v Solunu. Se je bil pred šestimi meseci in sem videl, kako so začeli z delom pri tem vprašanju to še vedno teče, nič novega se ni zgodilo. Torej, dobil sem informacije, Grko, da še vedno ne teče vse skupaj. Gluba je bila, da bo v enem letu glavna cesta, videl sem, kako dela teče tam. Tudi to še ni odprto. In potem, kar se tiče tolmačev. Nekaj informacij imamo strani delavcev Frontexa in EASE, e, ki niso uradniki in so nam dejali, da je to, kar porabljamo za prevode, prinaša šestkratne učinke. Reko, boljše je to, kot pa, da bi imeli pogodbe tam na kraju samem. Težava je v tem, da mora Evropska unija uporabiti nekatere nujne rezerve tudi za posebne jezike. Veliko kritike je bilo leta 2015 v tej smeri, nihče pa ni ničesar spremenil. Še vedno imamo te pogodbe, ki pa so po našem mnenju zelo, zelo sporne. Mm, ja, to si bomo pogledali. Sedaj pa torej. Še komisija, prosim. F75 avtocesta, zemljiški register in register za prebivalce, potem tudi okala, okoljski projekt. Tukaj bi radi slišali več o tem in seveda tudi vse, kar imate povedati glede strukturnih projektov na Lesbosu. Delegaciji naj povem še to, da bomo malo še spreminjali ure tekom dneva, da se ne boste čudili. Prosim. You, Madam, uh, Chairman, uh, on... Hvala lepa, predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa najprej za vašo zavezo glede tega projekta. Ni to vedno bilo enostavno, ampak mislim, da počasi že vidimo, da je to obrodilo sadove in to je pomembno. Kot smo videli že v prejšnjih obiskih, imate tukaj seveda nekaj projektov, ki jih boste videli med vsemi prenosnimi projekti, ki so, ki obstajajo in ki so dobili sredstva od 2007 do 2014, to je bilo tisoče projektov. Na podlagi dokumentacije, to smo ponudili tudi vam, specifično dokumentacijo za projekte, katerim, katerih boste govorili. Nasplošno smo zadovoljni z rezultatom v smislu upoštevanja tudi zaključene dokumentacije glede projektov. Imamo tudi že oceno tega, kakšna je bila stopnja financiranja teh 181 projektov. To seveda ne pomeni, da so vsi projekti v tej fazi že dokončani. Nekateri projekti se še vedno izvajajo ali dajo na voljo. Naj si bo zato, ker se to izvaja sedaj z nacionalnimi viri ali pa zato, ker gre postopno pridobivajo sredstva sedaj še 2014 do 2020. Kar se tiče E65, imamo pozitivno potrdilo, da je glavni del, ki je bil financiran v dobu 2007-2013, že odprt, promet teče, moje službe pa so tudi obiskale jezero Karla. O tem boste govorili z guvernerjem Tesalja in tudi to je že bilo dokončano, tako kot je bilo obljubljeno med vašim zadnjim obiskom. Jasno je, ker bo izbor tega, kar boste obiskali, vključeval tudi nekaj večjih projektov, bolj vidnih projektov, da so nekateri izmed njih postopni. To je naprimer tudi za, velja za železniški odsek, ki se sedaj dokončuje s pomočjo sredstev iz aranžmana za povezovanje Evrope. In do konca leta bi naj bilo to tudi dokončano. Potem še en projekt. Linija podzemne železnice 3 v Atenah, to je velikanski projekt. Konec prejšnjega leta je bilo potrjeno, da je predor zgrajen, glavna dela na treh, štirih postajah pa še potekajo, bo potrebno še dokončati in to boste tudi si ogledali, pomemben del eno od eh, postaj podzemne železnice, kar se tiče zemljiškega registra. To je projekt, ki tudi poteka. Imamo del, ki je že bil dokončan. Sredstvi 2007 do 2013, projekt pa se nadaljuje tudi v naslednjem obdobju 2014 do 2020. Prejšnji teden smo dobili spremljevalne prošnje to je svetoval tudi Jaspers in trenutno sedaj to si bomo bolj podrobno ogledali. Toliko torej, zelo hiter pregled nad tem, kaj boste obiskali, o čem se boste pogovarjali. Trije kolegi vas bodo spremljali. To so trije kolegi, ki so pristojni za projekte pri programih. Še enkrat. Hvala lepa za vašo zavezo in za ta obisk. Mi se zahvaljujemo vam za spremljavo, to je vedno koristno in vprašanje kolega Zdehovskega, glede Tomača, to si bomo zabeležili. Tomaš, osebi bo stiko z vami, da bomo lahko to razrešili. Hvala lepa. Hvala lepa za vse informacije, ki smo jih dobili. Za pripravo pet nas je, lahko bi nas bilo sedem, torej prostore še. Zato prosim vse, tiste, ki ste se prijavili, da si ne premislite na koncu. Veliko dela čaka na nas. Tako, končali smo s to točko, sedaj pa naslednja točka, osem. Tukaj imam poročilo o misiji odbora kont na Mačarskem. Poročilo je pred vami, poskušali smo biti nekoliko bolj izčrpni, kajti ker nekaj razprav je bilo na začetku in zato smo poskušali tudi zajeti vse različne glasove in pojasniti, kakšno, kakšen je položaj z našega vidika. Mislim, da je bil to pomemben, dober obisk. Videli smo, da ima Mačarska nekaj težav, ki jih moramo razrešiti. In kot spremljavo naj povem, da smo že imeli sestanek z Olafom, kar se tiče primero na mačarskem. Zahtevali smo pogled v akte in dokumentacijo okoljskega projekta v Budimpešti, potem pa tudi vprašanje javnih naročil na mačarskem. O tem smo razpravljali, ampak ker vidimo, da imajo tudi druge države članice težave s tem, bomo poskušali dve, tri druge države članice tudi vključiti v to. Gotovili pa smo, da 36 odstotkov vseh postopkov javnih naročil ima samo enega ponudnika in to se zdi pa vsaj malo sumljivo, morajo nam pojasniti. Hvala lepa tudi Evropski komisiji, ki nas je spremljala in ki bo tudi sedaj za spremljavo tega še zelo pomembna. Komisiji dajem besedo, predvsem kar se tiče najnovejših dogodkov in kar se tiče javnih naročil in izbire projektov, tega še nismo storili. Tako da še se vedno ne vemo, kako pravzaprav izbirajo mačari evropske projekte. Vsaj razložiti nam to morajo. Nam lahko poveste kaj več tudi o tem. Gospod Bender, prosim, beseda je vaša. Potem pa seveda lahko vsi postavite še vprašanja ali pa tudi kritizirate poročilo. Prosim, gospod Bender. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa. Predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Morda za uvod nekaj besed glede samega poročila, kaj menimo o njem. Relativno v kratkem času smo ga prebrali. Mislim, da je to precej jasno poročilo, ki dobro odraža dialog, ki ste ga imeli in tudi projekte, ki ste se jih ogledali in tudi našo perspektivo, kar se tiče strukturnih programov na mačarskem. Najprej, kar se tiče pomena strukturnih skladov. Na to se navezujete in to je zelo pomembno, to moramo ponoviti. Vedeti moramo, kako pomembno je za mačarsko gospodarstvo prispevek strukturnih skladov tudi potok sredstev je bil zelo dober v obdobju 2007-2013. Več kot 100 odstotkov sredstev je bilo lahko porabljenih. In mislim, da je to tisto, kar ste v svojem poročilu imenovali za uspešne, prepričljive projekte. To se kaže pri tem, da so sredstva dobro in v polni meri počrpana. Vseeno, in to je druga točka, pa moramo v zvezi s tem vedeti tudi to, da čeprav kohezijski in strukturni skladi so zvišali naložbena sredstva za skoraj 3 odstotke v podpornem obdobju 2007 do 2013 in brez teh sredstev bi pravzaprav lahko izračunali 30 odstotni upad. Vseeno vidimo, da je konvergenca tako eksterna kot interna drugačna, kot smo pravzaprav upali, da bo. Na področju razprav o Evropskem semestru Evropa 2020 vedno znova namenjamo pozornost temu, da bi Mačarska, še prav posebno v primerjavi z osrednjimi državami, državami Višegrada, pa tudi Bolgarijo, Romunijo in Hrvaško, ni dosegla rasti, ki bi vodila k večji konvergenci. Zato torej to pomeni, da namembnost sredstev ni ravno optimalna. In to se odraža potem tudi na projektni ravni. Tukaj se zastavlja vprašanje, ali je kakovost javnih naročil, javnih razpisov optimalna, če dobimo torej tisto, kar si želimo pri razvoju optimalnih projektov za regionalno ekonomijo in za konkurenčnost. Kot veste, komisija v sistemu deljenega upravljanja ne gleda prvi vrsti na projekte, ampak si ogledujemo programe. Načeloma pa imamo podobna vprašanja. Mislim pa, da moramo vedeti, da v primerjavi s prejšnjim obdobjem 2007-2014 je že prišlo do sprememb s pomočjo sveta in parlamenta. To pomeni, da imamo sedaj obdobje, ki se osredotoča bolj na rezultate in poenostavitev. Upamo in smo tudi optimistični, da bodo naložbe, ki so morda bile nekoliko podoptimalne, sedaj tudi manj prisotne kot v preteklosti. Seveda, zato potrebujemo čas, ampak perspektiva da se osredotočamo na rezultate, ne pa na povračilo stroškov, mislim, da je prava. Naslednja točka, ki jo želim izpostaviti, in to ste že omenili, pa se navezuje na razpise. Mislim, da ste ustrezno to izpostavili v svojem poročilu in v bistvu ste prišli do podobnih zaključkov kot tudi Evropska komisija. Komisija se načeloma ukvarja na dveh ravneh z razpisi. Najprej, kar se tiče razprav z mačarskimi organi v okviru Evropskega semestra. Tukaj gre za kakovost javnih izdatkov in vprašanje, kako je organiziran sistem razpisov. To je predmet vsakega poročila od začetka tega semestra in kritične točke, še prav posebno koliko razpisov ima samo enega ponudnika, se najdejo tudi tukaj. Pred približno mesecem smo bili tudi pri mačarskih organih in smo porabili torej predvsej časa tudi za javna naročila in poročilo po državah, ki bo spomladi išlo, bomo namenili pozornost tudi temu, da bi videli izboljšavo v praksi pri razpisih. Zakaj podarjam prakso? Zato, ker načeloma prenos ustreznih direktiv je na dobri poti, ker imamo tudi akcijski načrt z Mačari za začetek tega finančnega obdobja in priporočila, ki smo jih podali, so sedaj že na poti izvajanja. Druga raven, na kateri se ukvarjamo z razpisi, pa je področje revizija in nadzor. In morda bo kolegica o tem povedala kasneje še malo več. Formalne vsebinske napake, s tem se ukvarjamo skoraj da pri vsaki reviziji. In to potem vodi tudi do določenih popravkov ali so vodili do določenih popravkov pri programih v finančnem obdobju, ki ste si ga gledali. V svojem poročilu govorite tudi o rezervah za posamezne operativne programe. Pet teh rezerv je tudi za 2018 in pet od teh pomislekov ima težave tudi zaradi neočinkovitih javnih razpisov. To bomo skušali torej urediti tudi z mačarskimi organi. In potem še ena točka, glede katere želim na kratko nekaj povedati, pa zadeva revizijo in nadzor. Pravičeno izpostavljate dejstvo, da imamo na mačarskem zelo visoko raven finančnih popravkov. Skoraj pri eni milijardi eh, smo kar se tiče 2007-2013. Vseeno menimo, da lahko rečemo, da celotni sistem revizije in nadzora deluje relativno dobro, kajti uspelo nam je te napake tudi ugotoviti. Grenak preukus pa je, da se je to zgodilo nekoliko pozno. Morali bi biti bolj proaktivni in bi si želeli več proaktivnosti strani mačarskih partnerjev. Ne pa, da so se zanašali na to, da bo komisija, računsko sodišče ali Olaf najprej odkril pomankljivosti in se to kasneje popravi. Še zadnja točka, če mi dovolite, kar se tiče projekta, kjer bo konkretna spremljava tudi potrebna. To vam lahko povem. Tukaj gre za metro 4 s partnerji v Budimpešti smo že govorili o tem, zakaj to toliko časa traja in zakaj. Ne gre hitreje. Preiskave še potekajo. Mačarski organi so sedaj začeli preiskovati še celotni projekt. Rezultat je še odprt. Tudi sodišča še delujejo. Naslednja obravnava za eno večjih pogodb je šele septembra 2018, torej naša pravna analiza poročila OLAF in odgovorov mađarskih organov, za vse to bo potrebno še kar nekaj časa. Mi lepo to priznamo, po drugi strani pa to ni velika težava, kajti pet odstotkov sredstev bomo še zajeli in do konca bo potem tudi pripravljena korektura teh sredstev, če bo to potrebno. Kaj se tiče izbire projektov, to je pa res zadnja točka, o tem ste govorili, to pa je naloga nacionalnih organov. Za obe obdobji, tako za prejšnjo kot sedanjo, smo imeli pregledne postopke izbire. Morda bi si morali tukaj zastaviti bolj specifično vprašanje in seveda smo vam pripravljeni pri delu tudi pomagati. Mislim pa, da mora veliko priti tudi iz mačačke strani, da bo se skupaj bolj osvetljeno. Tako, sedaj pa bom končal. Predolg sem bil. Hvala lepa. Še vaša kolegica iz področja računovodstva. Just want to complete a few things in uh, respect to the audit. Želela bi spregovoriti o računovodskem delu v zvezi z uh, Mačarsko. Predvsem uh, si ogledujemo sistem upravljanja, ali je ta dovolj soliden in če ugotovimo pomankljivosti, se odločimo za korektivne ukrepe. Tomas je pravilno povedal, da smo v eh, računovodskih um, izkušnjah ka se iz 2016 uh, eh, ugotovili kar visoko stopnjo uh, napak. Potem uh, sedaj smo okrepili okvir zagotovil, to več ni 10 odstotkov, ampak polovica pri računovodskih izkazih, ki jih bomo objavili 15. februarja. Začeli smo že z računovodskim delom ki se je osredotočilo na javne razpise, pa tudi na izbiro operacij. Pristop je preventivne narave. Um, ugotovili smo, da so organi poskrbeli za nekaj pomembnih prilagoditev. Uh, torej, za če zaključim, res je, da še nismo zaključili vseh programov na Mačarskem, imamo pet odstotkov denarja, ki je zadržanega, dokler ne bodo opravljene pomankljivosti in napake. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass ja, wir haben uns schon auch überzeugen können davon, dass, dass Sie da. Hvala lepa. Ja, ugotovili smo, da opravljate dobro delo. Zdi se, da so mačarski organi pripravljeni sprejeti uh, vaše dejavnosti. Uh, poteka tudi dialog. Uh, vse skupaj me je nekako spomnilo na orla, ki je, ki izgleda nekoliko strašljiv, ampak je pa vseeno zelo prijazen ptič. Tako. Kolega Jak, Mm, Javor in pa kolega Tamas Dojč sta prosila za besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da predstavim svoje mnenje na kratko. Tudi sam sem se udeležil delegacije zunaj kvot kot mačarski poslanec sem se pač želel eh, udeležiti eh, te, tega obiska mačarske. Eh, no, mm, naša predsedujoča je pripravila poročilo o misiji na mačarskem in tam lahko zasledimo, da je imela misija 3 cilje. Leta 2011 smo že obiskali Mačarsko, sedaj je sledil follow-up, potem šlo je tudi za mm, spremljanje, izpolnjevanje cilja e, za strategijo za leto 2020, torej gre za vprašanje razvoja regionalnih investicij med leti 2014 in 2020, kako je to bilo počrpano, kako so te investicije prispevale k temu, da bi rešili probleme na mačarskem, na področju kohezije in tako naprej. In pa potem še tretjič, eh, Evropski tehnološki inštitut ima sedež v Budimpešti. Dobili smo tudi posebno poročilo računskega sodišča o tem inštitutu. Kaj se tiče prvih dveh ciljev. Mm, želel bi spregovoriti o tem. V poročilu opazim nekaj pomankljivosti, nekaj šibkih točk. Zadnja dva prispevka Evropske komisije sta eh, te moje pomisleke potrdila. Kar se tiče follow-upa, mm, o tem ne zasledim ničesar v tem poročilu. Leta 2011 smo obiskali torej Mačarsko. Kako je vse skupaj izgledalo leta 2011? Torej, govorim o sredstvih iz regionalnega sklada. In nismo pravzaprav preučili, kako se je situacija v, od leta 2011 do današnjega eh, dne spremenila, kakšne so bile dejanske spremembe. Torej, obdobje 2007-2013 je bilo popolnoma drugačno kot pa obdobje let, med leti 2014 in 2020. Predstavnik komisije je govoril 7 ali 10 minut, to je bil dolg govor, ampak eh, tega pa ni omenil. Če preberemo to poročilo, potem to poročilo ne potrjuje vtisov, ki sem jih jaz dobil na mačarskem. Mačarska je proevropska država, spodbujamo projekte iz zasebnih in evropskih skladov, zaposlenost je zrasla, stopnja brezposelnosti je nizka, več kot 4 odstotke znaša stopnja rasti. tudi plače so vedno više. No, seveda na mačarskem ne teče samo med in mleko, ampak vseeno, trend je pozitiven. V tem poročilu gre za podatke o tem, koliko sredstva dobi Mačarska, kakšni so cilji, ki jih podpirajo ta sredstva, ampak uh, zdi se mi vseeno, da tukaj, um, da to poročilo ne zajema bistva. V tem poročilu so zapisane tudi izjave, ki jih je komisija podala že prej. Nič novega ni v tem poročilu. Ja, v zadnjih letih je komisija opravila določene analize, komisija je analizirala posamične rezultate in o tem je sedaj govora v tem poročilu. V tem poročilu tudi ni nobene navedbe virov. Te misije morajo imeti neko dodano urednost, kaj si sicer nima smisla, da za veliko denarja potujemo v Ciper, v Grčijo ali pa na Mačarsko, če bi potem lahko tudi ostali v Bruslju in bi s pomočjo Google lahko pregledali dokumente komisije ali pa parlamenta in bi potem lahko tudi napisali to poročilo. Nič novega ne najdem v tem poročilu, no ena izjema o tem obstaja, um, o tem nekoliko kasneje. No, potem, uh, je, za, je uh, omenjen problem razpisov za samo enim ponudnikom. No, 60 odstotkov razpisov ima pač samo enega ponudnika in jaz bi k temu dodal naslednje. Poprečje v Evropski uniji znaša 24 odstotkov, torej eh, ne gre tako, da bi samo na mačarskem imeli visok uh, odstotek razpisov z samo enim ponudnikom, torej takšnih je na mačarskem 36 odstotkov. In če si ogledamo države, ki so vstopile leta 2004, potem lahko gotovimo za Polsko recimo 46 odstotkov, Češka 41 odstotkov, Ciper, Romunija 38 odstotkov ali je sedaj teh 36 eh, odstotkov za Mačarsko res tako visoko, Mislim, da te številke ne poznajo ničesar, če vsega skupaj ne zastavimo v kontekst. Seveda mi nismo ponosni na teh 36 odstotkov, ampak to tudi ni nek izjemoma slab rezultat. Tudi to je treba povedati. To poročilo ima eno dodano vrednost. Namreč uh, gre za um, željo, da bi naj imeli poseben odbor, ki bi analiziral priporočila Evropske komisije za Mačarsko. Oziroma takšno je bilo mnenje pristojnega odbora. Tukaj obstaja nek sum, da spet želi nekdo izvesti preiskavo v zvezi z Mačarsko, morda ima to upraviti z migracijsko politiko. Ampak to nima nič opraviti eno za drugim. Torej, Eh, sredstva za regionalno politiko in pa migracijska politika Evropske unije oziroma države, ki ne spoštujejo mm, uradne migracijske politike Evropske unije. To dvoje nima nič opraviti eno za drugim. Če boste še naprej eh, želeli opravljati preiskave in pa analize na mačarskem, potem ste pri nas dobrodošli, mi nimamo ničesar skrivati. ampak vseeno tukaj ne smemo ustvarjati suma, da ta misija služi samo temu, da bi izvajali še več pritiska na Mačarsko zaradi naše begunske politike. Morda bi morala komisija dejansko pripraviti posebna priporočila za države, ko smo razpravljali o pravni državi na mačarskem, je komisija predlagala enotno metodo za ugotavljanje neodvisnosti sodstva. In na podlagi te metodike bi morali preučiti vse države v Evropski uniji. No in do kakšnega rezultata je prišla komisija? Na mačarskem ni bilo problemov, kar se tiče pravne države, No in če se zdi sedaj našemu odboru um, primerno in koristno pripravljati takšne analize in preiskave, dobro lahko na podlagi enotene metode in pogojev primerjamo med seboj državami, države članice. Ja, potem moramo zastaviti časovnico za primerjavo vseh 28 držav članic, lahko pripravimo posamična poročila za države članice. Ja, sej eh, ni nobene države članice v Evropski uniji, ki ne bi dobila sredstev. Tudi neto plačnice pravzaprav dobijo uh, sredstva. Ja, ja, podarjam, da za takšne otročarije res nimam dovolj časa. To poročilo povzema naše razprave iz misije. Mi smo bili eh, prisotni na vseh eh, sestankih, razpravah, ti pa tam nisi bil, tako da res takšnih izjav tukaj ne moremo sprejeti. Mi si zauzemamo za Mačarsko, Mačarska je pomembna država članica, želimo, da bi pozitivno napredovala. Eh, jaz sem že večkrat bila tarča kritik mačarske vlade in zdaj mi je tega dovolj. Ker se nama sod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 imam nekaj vprašanj in nekaj pripomb. Gospa predsedujoča je že povedala, da še vedno čakamo na določene informacije v zvezi z recimo določenimi projekti iz Budimpešte. Eh, no, kar se tiče izbire projektov, je tukaj še veliko nejasnosti. glede na te pomankljivosti, me zanima, ali bomo še naprej čakali na te informacije in bomo potem končali poročilo, ali bomo takoj uh, zaključili to poročilo in bomo še naprej uh, spremljali informacije, ki prihajajo iz Mačarske. Še eno pripombo imam. Kot je povedal tudi gospod Belder in sicer nadzor strani Evropske komisije. Torej, eh, pri misiji smo preučevali predvsem operativne programe. Komisija želi v zvezi s tem eh, tudi jasno določene cilje. No, OLAF pa preizkuje posamične projekte, individualne projekte in ne eh, preizkuje na sistematičen način. Na podlagi poročila Olafa iz leta 2016 imam občutek, da niso operativni programi tisti, ki so problematični, ampak gre za razpise, gre za to, da je problematičen postopek izbire projektov. Tukaj obstaja veliko sumov korupcije. No in uh, Olaf tukaj izvaja vzorčne kontrole in pri vsaki takšni kontroli se pojavijo pomankljivosti in nepravilnosti. Približno uh, pet odstotkov vseh uh, sredstev moramo vrniti. In ko gre za vzorčne preglede, je ta odstotek zelo velik. Zato se zastavlja vprašanje, ali tukaj spoh imamo nek nadzorni mehanizem, ki ne bi preučeval samo operativnih programov in eh, njihovih okvirov, ali so ti v skladu z vrednotami Evropske unije, eh, oziroma ali bi potrebovali nadzorni mehanizem za eh, ugotavljanje sumov korupcije. mislim, da evropski semester ni pravi način za ugotavljanje tovrstnih nepravilnosti. Tukaj tam ni predviden takšen učinkovit mehanizem nadzora. In zato ne odpravljamo problemov pri viru, torej tam, kjer se ti pojavijo moramo preučiti, ali ti projekti dejansko služijo splošnim evropskim interesom ali pa samo zasebnim interesom. Imam eh, vprašanje za komisijo. Eh, v poročilu je večkrat omenjeno obdobje 2014 do 2020. Mačarska vlada želi še letos celoten znesek za celotno programsko obdobje. Eh, torej, za celoten znesek želi skleniti projekte. No in če se bo to zgodilo tako hitro, torej v letu 2018, potem po volitvah aprila nova vlada ne bo več imela na razpolago teh sredstev. Sedanja vlada želi eh, še pred volitvami dostop do vseh teh sredstev iz celotnega programskega obdobja. Vsa ta sredstva želi vlada že sedaj vezati. In kaj bi se potem zgodilo v obdobju po letu 2020? dva, dve, tri leta ne bi mogli uh, implementirati nobenih novih projektov, kajti vsi bi morali potekati po starih načrtih. To bi lahko privedlo do nestabilnosti. Hvala. Ko gre za Heart of Budapest. Da, was nicht da ist, ist V zvezi s tem smo dobili dokumente komisije, nismo pa dobili stališč mačarske vlade v zvezi s tem. Dobro bi bilo, če bi imeli dostop do izmenjave eh, pisem, zato da bi imeli nekaj več informacij o tem uh, projektu. Ta mačarska pisma bi potrebovali, to bi potrebovali tudi zato, da bi analizirali kakova sporočila Olafa. In teh pisem do sedaj preprosto nimamo. Prav tako nimamo informacije eh, državnega tožilca v zvezi z metronomo 4. Eh, o tem smo poprašali generalnega tožilca in čakamo na odgovor. Zato to ni omenjeno v poročilu. No, eh, Poročilo pa še ni zaključeno, eh, lahko še vedno predlagate predloge sprememb, tudi vsebinske napake je treba eh, popraviti. Seveda pa ponavadi takšna poročila niso eh, problematična. Še enkrat dajem gospodu Pendarju besedo za odgovor na vprašanje. Hvala lepa. Mislim, da sem dobil samo eno vprašanje in sicer gospod Javor je spraševal v zvezi z hitrim izvajanjem. Ja, to je dvorezen meč. Kakor veste, smo v državah članicah bili nekoliko počasni pri začetku trenutnega programskega obdobja in zato smo pravzaprav veseli, da, mađarske, da so mađarski organi in pa druge države članice nekoliko pospešile uh, izvajanje. Po drugi strani pa smo z oblastmi razpravljali o potencijalnih problemih. Problemi bi se lahko pojavili na področju, ki ste jih omenili, gospod poslanec, in sicer za nepredvidene krize več ne bi bilo eh, denarja na razpolago na začetku naslednjega programskega obdobja, za katerega spoh še ne vemo, kako bo izgledalo. Tudi zaradi pospešitve vseh razpisov in bi lahko prišlo do določene preobremenitve trga, ugotavljamo, da sedaj cene rastejo hitreje. No, prav tako pa ugotavljamo sočasnost razpisov v okviru regionalnega sklada in pa socialnega sklada. In ti razpisi so sedaj nekoliko stopili v ozadje, tako da o tem bi se že morali uh, uh, pogovoriti o tem problemu, smo pa veseli za to, da uh, se je pospešil postopek črpanja sredstev in da se je okrepilo izvajanje v posamečnih uh, regijah. Toliko z moje strani. Še naprej bomo spremljali situacijo v svoji s tem. Ja, kar se tiče, kar se tiče kvote razpisov z enim ponudnikom, imamo Mačarsko in Polsko z 45 odstotki, z enim ponudnikom 36 na Mačarskem, no potem pa številka strmo pade. Tako da eh, v vseh teh državah bi morali preučiti, kaj se dogaja v primeru teh razpisov z enim ponudnikom. Še gospa Arano, prosim, da ste hitri, še eno točko imamo na dnevnem redu. Obadi. Ich habe auf der Liste Begonia Arano. Ich Begonia Arano je na mojem seznamu. Domnevam, da je to gospa. Samo nekaj minut, prosim. Mikrofon za tolmače, prosim. Sorry. Uh, I will be very, very concise because uh, from our side basically it was the uh, kratka bom, Torej, govorila bom o obisku EIT, Evropskega inštituta za tehnologijo, na podlagi poročila eh, lahko sklepamo, da ste z, z direktorjem inštituta eh, razpravljali o določenih eh, problemih. V poročilu so omenjena tri odprta vprašanja. In sicer gre za uh, primere, na katere je opozorilo tudi računsko sodišče. Uh, lahko uh, na hitro pojasnim, da uh, smo ukrepali v zvezi z te, to eno tretjino uh, odprtih ukrepov oziroma open actions. No, um, poskrbeli smo tudi za 25 odstotno financiranje kiksov. Eh, s tem se bomo ukvarjali pri naslednjem pregledu uredbe. Ampak to ne bo vplivalo na večletni finančni okvir. Potem eh, vidnost večletnih nepovratnih sredstev. To smo že preučili. Izvezi s tem bomo poskrbeli za določene spremembe spet. To bo verjetno spadalo šele v naslednji eh, večletni finančni okvir, kajti, eh, kajti težko je to vključiti v sedanji eh, okvir. Kar se tiče finančne neodvisnosti, je zvezi s tem bila sprejeta odločitev, zato želim izkoristiti to novico, od 1. januarja 2018 je EIT dobil polno finančno neodvisnost. Potem omenili ste tudi vprašanje osebja tega inštituta. Eh, inštitut je zaprosil za dodatne vire. Vi ste omenili, da ima sedaj inštitut 65 zaposlenih in v skladu z načrti za leto 2018 bo inštitut verjetno dobil eh, še tri mesta, torej 68 jih bo. No, uh, organigram EIT zastavlja zgornjo mejo pri 70 zaposlenih. Uh, trenutno je torej situacija takšna, kot sem opisala. Hvala. Še ena točka na dnevnem redu. čaka nas še ena pomembna um, točka. Gre za. Uh, hiter pregled izvajanja petostotnega krčenja delovnih mest. Besedo dajem mm, prisonemu članu Evropskega računskega sodišča, gospodu Rusu. Hvala lepa. Danes bom eh, predstavil rezultate hitrega pregleda izvajanja petostotnega krčenja delovnih mest. Želel bi uporabiti nekaj prosojnic, zato da bom bolj jasen. Eh, svet je um, zaprosil računsko sodišče naj uh, poskrbi za hiter pregled izvajanja petodstotnega krčanja, kako je bilo dogovorjeno leta 2013. Torej gre za dogovor eh, zmanjšanja organigrama za pet odstotkov, torej števila osebja. Ta dogovor je osnov za naš, osnova za naš pregled. Na posnetku lahko vidite obseg tega dogovora, verjetno ga vsi dobro poznate. Želeli smo neutralizirati z zniževanjem osebja 40 eh, odstotni porast eh, oziroma eh, povečanje delovne, povečanje števila ur v delovnem tednu, ki je bilo odločeno 1. januara 2013 gre torej za 40-urni delovni teden in ta odločitev o petostotnem krčenju velja za vse institucije, organe in pa agencije. No, um, sodišče um, želi, da bi ta pregled bil pripravljen pravočasno, zato da bo lahko vključen v razrešnico za leto 2016. Poročilo predvideva tri različne časovnice oziroma časovna obdobja. Time periods. Uh, oh torej gre za obdobje med 2013 in 2017. To je referenčno obdobje, ki je bilo omenjeno v dogovoru. V tem času naj bi progresivno poskrbeli za petostotno krčanje osebja. Drugo obdobje je 2012 do 2017. To je obdobje od uh, vzpostavitve načrta osebja na osnovi eh, do leta, do katerega bi naj bilo to petosotno skrčenje polno izvedeno in pa še obdobje 2013-2016 gre za leto osnovnega organigrama, na katerem temeli eh, ta odločitev o petosotnem krčenju, do eh, leta, ko je, so bili na voljo dejanski podatki za naš pregled. V pregledu smo ugotovili, da so institucije, agencije in pa drugi organi v glavnem dosegli ta cilj petodstotnega krčenja delovnih mest, eh, deloma tudi za zamudo. Od 306 predvidenih mest Eh, torej od 200, 306 delovcev smo dosegli eh, skrčenje 2145 eh, mest, 163 mest je treba še skrčiti med 2018 in 2020, kakor je to razvidno iz posnetka oziroma porsojnice. Do zamude je prišlo zaradi SZD-ja, ki mora dokončati eh, ta ukrep do leta 2018, enako velja tudi za decentralizirane agencije. Eh, parlament bi naj dosegal ta cilj do leta 2019, izvršne agencije pa do leta 2020. V glavnem eh, so zmanjšanje delovnih mest eh, dosegli z črtanjem praznih delovnih mest ali pa z um, neobnovitvijo delovnih mest osebe, ki se je upokojilo ali pa je odšlo zaradi um, bolezni. No, uh, predvidenih je bilo nekaj novih delovnih mest zaradi vstopa Hrvaške in pa uh, zaradi m, mm, prilagoditev v določenih institucijah. Under the two uh, agencies, both No, eh, decentralizirane in pa izvršne agencije so dobile odobrenih nekaj novih delovnih mest, o tem eh, nekaj več nekoliko kasneje. V preučenem obdobju smo analizirali mm, evolucijo organigramov posamečnih institucij. Tukaj smo identificirali zmanjšanje delovnih mest v organigramih. ena cela enega odstotka delovnih mest. Čeprav tukaj obstajajo velike razlike med posameznimi inštitucijami, organi in pa agencijami. Institucije so skrčile števila delovnih mest za 3,5 odstotka. Decentralizirane in izvršne agencije so povišale števila delovnih mest za 13,7 odstotka. In pa 42,9 odstotka za izvršne agencije. ta razlika med dogovorjenim 5-odstotnim krčanjem in pa dejanskim 1,1 eh, odstotkom eh, delovnih mest, torej vzroki za to so raznoliki. Gre recimo za nova prevajalska mesta za irski jezik, gre za porast primerov, eh, ki jih obravnava Evropsko sodišče in pa gre za nekaj dodatnih delovnih mest za politične skupine v Evropskem parlamentu. Ko gre za decentralizirane in izvršne agencije, je bilo treba upoštevati prenos pristojnosti iz komisije na določene agencije, pa tudi novo prevzete naloge, recimo tiste povezane z eh, migracijami. No, eh, celotno število zaposlenih v evropskih institucijah se je zmanjšalo zaradi vzrokov, ki sem jih že naštel, 1,3 odstotka in 9,6 odstotkov in 3,5 odstotka eh, za decentralizirane agencije in pa za izvršne agencije. Število prostih delovnih mest se je zmanjšalo v institucijah, zato ker so zmanjšanje števila osebja dosegli začrtanjem praznih delovnih mest ali pa s črtanjem delovnih mest, ki se je ali pa zaradi delovnih mest, ki so bila eh, črtana v določenem finančnem letu. In pa še analiza stroškov osebja v institucijah, proračunski strošek eh, stalno zaposlenega in pa začasno zaposlenega osebja se je zvišalo za 11 odstotkov. In pa dejanska plačila 2 odstotka. Gre za letne prilagoditve plač, ki veljajo za vse osebje in pa gre za posamične, posamične primere napredovanja osebja. Normal uh, rises uh, the general, both general and individual uh, for uh, the staff. Once tukaj na tem posnetku. Spet lahko vidite stanje v institucijah in pa v izvršnih agencijah. Tukaj je prikazana evolucija stroškov za osebje, kot sem že desetkrat povedal, za agencije je bil ta porast opaznejši iz razlogov, ki sem jih že prej naštel. Hvala lepa, zahvaljujem se računskemu sodišču in ekipi, ki je pomagala pri pripravi tega poročila in seveda sem vam na voljo za vprašanja. Tolmači so nam odobrili še deset minut, kolega Ashworth, prosim. Uh, thank you, Chairman. Najlepša hvala, predsedujoča. Gre za pomembno poročilo, zato bi se rad zahvalil gospodu Rusu in revizorjem za upravljeno delo. Kratek bom. Dobra novica, ki izhaja iz tega poročila, je, da so revizori ugotovili, da je Unija uresničila svoj cilj petosotnega znižanja števila delovnih mest, eh, vendar pa je tu nekaj pomankljivosti, ampak slaba novica je, da če pogledamo eh, podrobnosti in če upoštevamo vse izredna povečanja in vse izjeme, je dejansko znižanje eh, znašalo samo 1,1 odstotek. Eh, zato sodišče navaja tri razloge. Najprej povsem upravičljiv razlog, Eh, namreč ustanovitev novih eh, agencij ali dodatnih nalog agencij, eh, potem je tu pristop Hrvaške, tolmačenje za irski jezik, krepit, irski jezik krepitev varnosti ali povečana obremenitev sodišča. Potem drugič, politične skupine Evropskega parlamenta menijo, da so izuzete iz tega sporazuma in zanimivo je ugotoviti, da so v tem obdobju uh, uh, zaposlile 120 dodatnih ljudi. In pa tretjič, pogodbeno osebje ni vključeno v ta sporazum. Zanimivo je in tudi sumljivo ugotoviti, da v petletnem obdobju, so ga, ki so ga obravnavali eh, revizori, se je število pogodb z začasnimi sodelavci povečalo za 33,4 odstotka. V tem istem obdobju so se predvideni stroški za osebje povečali, vsaj predvideni, za 6,6 odstotkov, dejansko pa so se povečali za 9,2 odstotka. No, tu je še nekaj vprašanj, ki bi jih želel zastaviti revizorjem. Prvič, ali lahko sodišče oceni, ali je prihranek dejansko posledica 5-odstotnega zmanjšanja, ali pa je morda prišlo zgolj do tega, da so se stroški preselili kam drugam. In pa drugič, če bi politične skupine bile vključene v petodstotni cilj, ali meni, da bi parlament dejansko lahko izpolnil svojo obveznost in ali bi dejansko neto povečanje števila zaposlenih eh, vplivalo na doseženo zmanjšanje za 1,1 odstotek. In pa še tretjič, ali revizori menijo, da petodstotno znižanje števila zaposlenih je bilo torej nekako koristna naloga. Komisar Oettinger in tudi poročilo Evropskega parlamenta za finančno obdobje, eh, oba ugotavljata, da to vrstnih poskusov ne bi smeli ponavljati. Se strinjate? Za zaključek, gospa predsedujoča, nišče ne dvomi, da je petodstotno znižanje zaposlenih bil dobronameren cilj Ampak eh, zdi se mi, zdaj ko gledam nazaj, da je tu obsta, prišlo do vrste nenamernih posledic. Za tiste organe in agencije, ki so dobile nove naloge, nove pristojnosti, je to postalo resen problem. Lahko vam naštejem nekaj primerov, s katerimi smo se Eh, srečali v zadnjem času. Naprimer, sodišče, kjer je dela enostavno preveč. Prejšnji teden smo imeli opravka z Evropsko službo za zunanje delovanje, kjer je zmogljivost za kakovostno delo ošibljena oziroma eh, slabša zaradi pomankanja zaposlenih. In potem pa so tu še druge institucije, kjer se zdi, da je cilj zmanjšanja zaposlenih zgolj spodbudil bolj ustvarjalen pristop k uh, upravljanju s človeškimi viri. Za zaključek bi torej podal tri komentarje. Prvič, cilj zmanjšanja zaposlenih je nedvomno uh, omejil določene funkcije Evropske unije. Drugič, jasno je, da na nekaterih področjih določanje ciljev zgor eh, spodbudi premestitev oziroma eh, alternativne strategije pri zaposlovanju. In pa tretjič, politične skupine morajo podrobno preučiti eh, število svojih zaposlenih in morajo razmisliti o tem, zakaj, glede na to, da so cilji veljali za vse druge institucije, so prav politične skupine bile vzuzete iz ciljev znižanja zaposlenih. In pa še za konec, glede na to, da je skupno število zaposlenih in da so skupni stroški zaposlenih, eh, torej dejansko zapolnjenih delovnih mest, se povečali za nič celi 4 odstotke v tem obdobju, eh, to kaže, da je 5 odstotni cilj bil dobro nameren, se pa dejansko izkazalo, da je to bil bolj top instrument. Hvala. Ja, damit wäre ja eigentlich auch schon alles. Ja, no, saj pravzaprav s tem je bilo povedano že vse, kar smo si vsi mislili, ko smo brali to poročilo. Eh, vprašanje uh, ste zastavili gospodu Rusu. Gospod Rusu, izvolite. You, Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala poročevalcu, ki mu čestitam in ki, kot vidim, je v celoti eh, zaobjel in uvidel vsebino tega dokumenta. In mislim, da mi je tudi zastavil zelo zanimiva vprašanja, ki se nanašajo na celoten spektr našega dela. No, poleg dejstva, da kot veste, to ni pravo revizorsko poročilo, ampak kratek pregled specifičnega primera. Skratka, to poročilo ni revizijski dokument, s katerim bi sodišče podajalo svoje uradno stališče oziroma mnenje. Uh, temveč gre predvsem za predstavitev informacij in podatkov, ki so že bili ali pa ne objavljeni eh, vsem deležnikom, vključno s parlamentom, eh, zato da bi zagotovili neko celostno sliko tematike. No, ampak eh, kljub temu določeni pomisleki oziroma določena stališča politične um, narave niso tu v domeni revizorjev. Skratka, računsko sodišče ne more uh, podati stališča glede tega, kako koristna ali ne ali smotrna je bila ta uh, akcija, ta ukrep. Uh, Eh, tudi ne moremo govoriti o tem, ali bi bilo tako ukrep vredno ponoviti ali ne. Lahko pa poskusim odgovoriti na vprašanje pročevalca. Mislim, da je jasno iz rezultatov eh, naše analize, da konec koncev pod črto prihranka ni bilo. Vsaj ne prihranka, ki bi bil neposredno vezan na ta ukrep temveč da je v tem obdobju prišlo do povečanja tako predvidenih sredstev, kot tudi dejansko izplačanih sredstev za plače. Je pa to posebno normalno, kaj ti. Redko je končna številka nižja od napovedane in potrebno je seveda upoštevati tudi indeksacijo plač, ki se seveda izvede kolektivno in ki se izvaja na letni ravni uh, vsako leto. Uh, torej na podlagi tega mehanizma so se plače povečale vsako leto od leta 2014 naprej. In tudi s pričo tega je pričakovano, da prihranka ni bilo. Kar pa zadeva vprašanje o političnih skupinah oziroma o številu zaposlenih v parlamentu, res je, politične skupine niso bile vključene v sporazum, torej niso bile Eh, predmet naše obravnave in tudi niso vključene v rezultate oziroma številke, ki smo jih eh, prikazali. In pa še kar zadeva smotrnost tega ukrepa. Kot rečeno, računsko sodišče kot tako nima pravzaprav pooblastila ali možnosti, da bi se izreklo glede tega. Dejstvo, da nekatere institucije z določenimi specifičnimi značilnostmi, kot naprimer sodišče ali pa služba za zunanje delovanje, eh, doživljajo težave v povezavi z zmanjšanjem, eh, zaradi pomankanja zaposlenih, tu je verjetno do določene mere neizogibno glede na eh, izredno nepredvidljivost eh, njihovega dela in njihovih funkcij v sistemu Evropske unije. In pa za konec, mislim, da ne, da funkcioniranje Evropske unije ni bilo okrnjeno zaradi tega ukrepa. Kaj ti kot rečeno je bil namen tega sporazuma zlasti eh, odpraviti presežne zmogljivosti, ki so nastale zaradi prehoda na 40-urni delovni teden. Torej šlo je za neke vrste eh, kompenzacijo eh, na račun delovnega časa. Hvala lepa. Dank, Najlepša hvala, s tem smo prišli do konca današnjega zasedanja, kolega Štehovski, ampak zdaj nimamo več tolmačenja, ker so nam tolmači dali na voljo deset minut. Den Dolmetschern für die Überzeit und bitte.